Uh, uh, Lep pozdrav. Kot ste verjetno videli, bom predsedovala prvemu delu našega popovdanskega sestanka. Glasovanje glede poročila gospe Beres glede odgovornosti podjetij pri mednarodni trgovini, to bo preloženo za en mesec in sicer zaradi zamude v matičnem odboru. Če ni drugih pripomb, sprašujem, ali lahko sprejmemo tak dnevni red. Hvala lepa. Nihče ne nasprotuje zapisnikom sej. Koordinatorji so se odločili, da bo 17. maja potekal izredni sestanek v Strasburu, da bi obravnavali osnutek poročila glede smernice za poslovanje. Sestanek bo trajal od 19. do 20.30. Kasneje pa bomo še sporočili, v kateri dvorani. Konferenca predsednikov 29. aprila Odločeno je bilo, eh, da se preloži mnenje parlamenta glede smernice za poslovanje in sicer dokler ne bodo izpolnjene zahteve za strategijo 2020. Koordinatorji so se zato odločili, da se spremeni tudi urnik za sprejetje poročila ORI glede smernic. Sedaj je to predvideno za zasedanje meseca julija. Prav tako boste v materialih našli sporočilo, glede četrtega meseca in sicer je potekala izmenjava med eh, člani odbora in komisijo glede strategije 2020. Ta dokument najdete samo v nemški, francoski in angliški različici. V svojih gradivih najdete tudi podatke o sodelovanju z predstavniki nevladnih organizacij in socialnih partnerjev glede trga dela. Sedaj pa prvo današnje poročilo. To je poročilo glede enotnem postopku za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Besedo predajam kolegu Serkasu. Grazie, signora presidenta. Lep pozdrav, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Naj spomnim, da gre za direktivo, kjer ima naš odbor deljeno odgovornost z odborom Libe. obravnavali najbi najpomembnejše vidike te direktive. Cilj pa je, da bi prišli do nekega enotnega postopka za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Gre za priseljence, legalne priseljence, ki se ravnajo po nacionalni zakonodaji. Kot je bilo najavljeno v programih, ki tvorijo poskuse Evropske unije za skupno politiko priseljevanja, je osnovna ideja ta, da bi delavci in imigranti imeli enake pravice kot državljani držav članic. Delitev dela med našim odborom in odborom Libe pa pomeni, da moramo sodelovati in delati usklajeno. Odbor Libe se v glavnem ukvarja s pravnimi vidiki s področjem uporabe direktive in drugimi pravnimi elementi, ki se nanašajo na uveljavitev enotnega dovoljenja. Naša pristojnost pa se nanaša na nekatere od pravic teh delavcev in tudi na nekatere izjeme glede podeljevanja takih pravic v določenih državah članicah. Gre za precej zapleteno tematiko in sam sem imel to srečo, da sem se lahko oprl na pomoč drugih poročevalcev. Danes je pred nami precej obsežen dokument, ki je bil deležen precejšnje podpore. Imamo sicer še nekatere odprte elemente, ki so pomembni, niso pa življenskega pomena. Potem so tukaj še drugi predlogi sprememb, ki se dotikajo pa povsem osrednjih vprašanj. Sam se bom osredotočil predvsem na tista vprašanja, kjer je najteže doseči dogovor med nami in upam, da bomo lahko izglasovali predloge sprememb z veliko večino. predlog spremembe številka 94, ki sta ga vložila kolega Svinske, sproža precej razprave glede dopustnosti tega predloga. In sicer gre za to, da naj bi teh pravic ne omogočili tistim delavcem, ki niso zaposleni To je eno od eh, področji, s katerimi se ukvarja odbor Libe, se pravi področje uporabe in pravni vidiki. In zanima me, kakšno je mnenje članov. Ne moremo namreč tu in v odboru Libe glasovati o isti stvari. Sam pa lahko sprejmem nekatere druge predloge sprememb. Potem uvodna izjava 9, predlog spremembe 11. Drugo vprašanje, ki je tudi sprožalo razpravo, v kateri je sodelovala tudi komisija, pa se nanaša na delavce v skladu z direktivo iz leta 96 glede napotenih delavcih. Delavci, ki so napoteni v drugo državo, so izključeni iz načela enake obravnave. Z drugimi besedami, delavci, ki so napoteni, niso v okviru direktive deležni enake obravnave. Tu se pojavi vprašanje pravnega tolmačenja. Namreč Ali sprejemamo to, da ti delavci niso enako obravnavani? Oziroma, kaj pa v situaciji, ko se pogovarjamo o delavcih, ki prihajajo iz različnih držav? Komisija je dejala, da ne namerava razlikovati med delavci, ne glede na to, odkot prihajajo. Komisija mi je tudi poslala nekatere formulacije po naši razpravi, ki bi lahko prinesle rešitve za vprašanje tolmačenja. Imamo predlog spremembe 25 Tomasa Mana, ki govori ravno o tem vprašanju, o vprašanju napotenih delavcev. Pričakujem torej, da bo uložen ustni predlog spremembe, neke vrste svežen predlog sprememb z novo uvodno izjavo. Službe komisije so mi posredovale dikcijo besedila in v tem besedilu je razloženo, da delavci, ki so vključeni v direktivi 96, niso izključeni, vendar pa ni diskriminacije pri obravnavi teh eh, mobilnih delavcev. To je torej rešitev, ki je bila predlagana. Če bi to sprejeli, potem bi lahko sprejeli tudi prvi del predloga sprememb Tomasa Mana. Drugi del sproža drugačna vprašanja, vendar pa sva se uspela glede tega dogovoriti. Sam bom uložil kompromisni predlog spremembe, ki bo vključeval prvi del predloga spremembe Tomasa Mana. Potem pa, kar zadeva usklajevanje sistemov socialne varnosti. Tukaj gre za zelo zapleteno zakonodajo, ki ureja pravice, ki jih pridobi delavec, ki dela v različnih državah. Tu moramo rešiti vprašanje priseljencev, ki se selijo iz ene države v drugo ali lahko uživajo enako obravnavo ali ne in ali so predmet predpisov, ki urejajo vprašanje socialne varnosti ali tukaj velja načelo sorazmirnosti ali ne. Pri tem vprašanju imamo člen in tudi več omemb v memorandumu. Ljudska stranka, pa tudi zeleni in tudi jaz sam smo uložili predloge sprememb. Skupaj z Jean Lambert sva opravila še danes zjutraj kar nekaj dela, tudi v sodelovanju z Rio Omenreuten. Obe kolegici Jean Lambert in Kolegica Omenrojten sta strokovnjakini za to in pripravili smo kompromisne predloge sprememb, ki vam jih lahko ponudimo in sicer v zvezi z razlago besedila, pa tudi z besedilom samim. To smo uložili vsi trije skupaj. Osnovna ideja pa je ta, da želimo poudariti, da delavci ohranijo pravice, ki jih trenutno imajo če bi se v prihodnje njihov status izboljšal, potem ta direktiva ne bo izničila njihovih izboljšav, ki jih dosežejo v okviru sistema socialne varnosti. In ob koncu še ena zelo pomembna in zelo zapletena točka, ki pa je zelo pomembna. In sicer gre za dejstvo, da ta direktiva priznava pravice državljanov tretjih držav, ki pridejo v naše države. Tudi ti so upravičeni mm, do pravici socialnega zavarovanja. Tukaj gre za celo vrsto problemov, namreč v več državah članicah so se pojavili problemi. Veliko je bilo vloženih predlogov sprememb in sam skušam rešiti ta problem tako, da bi vsaka država lahko urejala pravice na področju socialne varnosti, kot so nadomestilo za primer brezposelnosti, invalidnosti, potem nadomestila za stanovanje in tako dalje. Torej, osnovna ideja je ta, da je to prepuščeno posameznim državam članicam. Če bomo sprejeli te predloge sprememb, potem direktiva ne bo ohranila svojega pomena, ker ne bo enake obravnave za delavce, ki prihajajo drugot. Po drugi strani pa imamo države, ki imajo zelo zapletene sisteme socialne varnosti, kjer se pravice podeljujejo ne zgolj na podlagi dela, pač pa tudi na podlagi bivališča. In v teh splošnih sistemih lahko od prvega dneva podelite pravice državljanom tretjih držav, ki so enake kot so pravice državljanov teh držav, vendar pa bi to povzročilo velike težave. Če nekdo biva nekje 30 let, potem je verjetno bolj upravičen recimo do stanovanja kot nekdo, ki je šele prišel v neko državo. Seveda moramo doseči neke vrste dogovor med tistimi, ki želijo prepustiti v celoti to področje državam članicam in tistimi, ki želijo podeliti vse pravice, tako da bomo lahko ločevali med pravicami z področja socialne varnosti na podlagi bivališča in tistimi, ki temelijo na delu. Obstaja sicer splošno načelo enake obravnave, vendar pa pravice na področju socialne varnosti, ki izvirajo iz bivališča, bi lahko vključevale tudi nekatere elemente pogojevanja, ko gre za podeljevanje pravic na podlagi bivališča. To je predlog splošno spremembe, ki so jo zahtevale predvsem nekatere skandinavske države. Imate zelo splošne sisteme um, nadomestil za brezposelnost, potem šolnine in tako dalje. In to bi omogočilo tem državam, da ta področja, kjer nadomestila temelijo na bivališču, torej to bi države lahko urejale same pod neko krovno organiziranostjo. Pri pravicah, ki izvirajo iz dela, pa ne bi bilo nikakršne diskriminacije in bi državljani teh držav in državljani tretjih držav imeli enake pravice. To so ključni elementi. Drugod imamo vprašanja, kjer se strinjamo in vprašanja, kjer se ne strinjamo, ampak to so bolj vprašanja sekundarne narave. lahko se zgodi tudi, da se bo glasovalo bolj horizontalno in upam, da bomo na koncu dobili dobro besedilo, ki bo omogočilo enako obravnavo vseh, vendar pa bomo dopustili tudi nekatere nijanse in načelo subsidijarnosti, kjer je to potrebno. Hvala lepa. Naj povem, da vprašanje glede dopustnosti besedilo. In sicer v predlogi sprememb 16 in 24 to besedilo ne bo predmet glasovanja, ker to presega naše pristojnosti, tako da se o tem ne bo glasovalo. Jean Lambert, prosim. Hvala like lepa. Zahvaljujem se kolegu Serkasu za njegov vod vprašanja v zvezi z socialno varnostjo. Na hitro se jih bom dotaknila. Moji predlogi sprememb in kompromisi, do katerih smo sedaj prišli, so namenjeni predvsem temu, da ne bi na nek način zabetonirali sedanje situacije, niti da ne bi preprečili sprememb v prihodnje. Sedaj imamo že posodobljeno različico predpisov na področju socialne varnosti. Če želi nekdo ustrajati pri starem, mora jasno povedati, zakaj hoče izničiti deset let dela. To so torej naši predlogi sprememb. Nočemo, da ostane zabetonirano nekaj, kar se spreminja in o čemer bo ta odbor moral debatirati v prihodnje. Glede vsega ostalega pa je treba jasno povedati, da je vidik socialne varnosti tisti, ki je izpostavljen, nikakor pa tukaj ne želimo posegati v socialna nadomestila oziroma dajatve. In to treba imeti v mislih, ko obravnavamo predloge sprememb. Glede vključitve napotenih delavcev sem hvaležna za predlog spremembe, ki ga je uložil poročevalec, ker to pomaga razjasniti nekatera vprašanja, ki so se pojavljala v zvezi z enotnim dovoljenjem. Namreč delavci iz tretjih držav so tu seveda vključeni in sedanja dikcija jasno pove, katere so njihove pravice, če pridejo kot napoteni delavci. Ti kompromisni predlogi sprememb so taki, da jih lahko podpremo in nasplošno podpiramo tudi usmeritev poročevalca. Hvala lepa, gospod Mondrajten. Ja, Um, Hvala lepa. Gre za precej zapleteno tematiko. In Jean zelo dobro ve, zakaj gre, ker podobno kot jaz se je tudi sama veliko ukvarjala z koordinacijo. Leta dolgo se že obe ukvarjava s tem. Gre za določbe, ki se nanašajo na tretje države. In tu seveda je tudi vidik področja uporabe. Zakaj sploh gre? Gre za državljane tretjih držav. Ti imajo dovoljenje za delo v eni od držav članic Evropske unije. In to je tisto, kar želimo urediti. Tisto pa, česar ne želimo urediti, in to pravim Tomasu Manu in tudi vsem ostalim, pa je to, da osebe, ki prosijo za azil, študenti, te osebe ne sodijo v področju uporabe te direktive. To pomeni, da določena izplačila nimajo nič opraviti s tem. To sem želela povedati, gospa predsedujoča. Očitno vidijo težavo tudi naši finski kolegi. Kolega Serkas je s pomočjo sodelovanja uspel razrešiti ta problem. V državi, kot je Finska, morda lahko tudi najdemo načine za razrešitev teh problemov. Če se vrnem, na Finskem je tako, da če je nek študent povabljen, ima tudi pravico, da dela v tej državi. In zaradi tistih nekaj ur dela, je upravičen tudi do tistega, kar je v bistvu rezervirano za tiste, ki delajo v tej državi. Zato smo se dogovorili, da se to področje uredi. Druge države, ki imajo drugačen sistem, ni potrebno, da spreminjajo svoj sistem. Plačujejo se samo dajatve vezane na bivališče. To je problem, ki ga je imela predvsem Finska. Pa še nekaj. Prejšnjo soboto sem želela nekaj pojasniti s primerom. Nek nemški gospod, recimo Tomas Ahen, ki je poročen z Brazilko. Ta njegova soproga iz Brazilije je vedno imela mm, dobro zaposlitev, sedaj pa dela v bolnišnici. Na nizozemskem je tako, da mora biti najprej povabljena k nam, sicer ne more delati. To pomeni, nizozemska jo mora povabiti, dobiti mora dovoljenje za delo in šele potem je upravičena tudi do dajatev, ki jih predvideva direktiva. Če torej njegova soproga ne bo delala, teh pravic enostavno ne bo imela, kajti ta direktiva se ne nanaša na te pravice. Torej, le če je nekdo povabljen, ima dostop do teh dajatev. Potem še en problem kar zadeva kolega Serkasa. Napoteni delavci, to je nov problem. Če recimo imamo špansko državljanko ali nekoga drugega, ki je napoten na nizozemsko, potem v primeru te napotitve vedno veljajo enaki pogoji vendar pa tudi v tem primeru se zahteva dovoljenje za delo. Glede na potitve se mi zdi, da je vse jasno in zato ni nobene potrebe, da to ponovno odpiramo. Potem pa še razhajanje, kar zadeva štipendije. Formulacija vsaj v nizozemski različici se mi zdi preveč ohlapna. Delavec, ki je povabljen, ki je na nekem tečaju, mora imeti enake pravice. Ampak, če gre nekdo na študij, recimo, če študira na univerzi, no, ampak tukaj govorimo bolj o mladih, tako da tu naše podpore ni. Potem pa še en predlog spremembe, ki se nanaša na pokojnine. Če imamo državljana tretje države, ki uživa pokojnino, jo seveda prej ali slej lahko tudi prinese seboj, to ni težav. Predloga spremembe 19 in 21. To želim povedati svojim kolegom. Kaj želim povedati? Gre za dokument 859. Zato mislim, da se moramo prilagajati. Ne moramo ustrajati pri starih dokumentih. Nemčija in Avstrija sta tukaj imeli derogacijo, kar zadeva azil, ampak ker azil ne sodi sem, to ne sme biti problem. Zato se obračam na Tomasa in druge kolege in jih prosim naj podprejo predloga sprememb 19 in 21. Hvala lepa. Yes, Hvala lepa. Tomas Mann? Ja, financke... Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Ideja Rije z Brazilijanko, to se mi je zdelo prav zanimivo. In eh, kot ti je mislil James Bond, torej, če bi on hotel s to brazilko iti v eh, Holandijo, potem bi se naj moral dogovoriti z gospodom ministrom, ampak tema, ne, ne bomo od njega zahtevali. Drugo je pa situacija, če je ona študentka. Kot ste videli, eh, posamezne države imajo določene predpise. To ni tako velik problem, jaz vem, ampak v predlogu spremembe 21, če tu rečemo, da eh, direktivo 956 eh, izvzamemo iz tega ali ne bomo eh, s tem naredili bolj problematične situacije. In vi imate dovoljenje za bivanje. To je nekaj čist drugega, eh, kot je dovoljenje za delo. In stvar je bila takšna, da se je tolmačilo kot ena možnost, da se pride do dodatnih storitev, dodatnih ugodnosti, naprimer otroške doklade, potem eh, razne druge eh, izplačila, socialne eh, dajatve, eh, ki pa jih ne bi smeli imeti pravzaprav tisti, ki se na nahajajo v Nemčiji samo na osnovi dovoljenja za bivanje. E, mi moram reči, da imamo probleme z tem. E, če bi e, predlog 21 podprli, torej mogoče bomo se lahko še dogovorili. Druga pripomba kolega Cerkas je, kar zadeva predlog 25, ga v glavnem prevzel prvi del je že sprejel in drugi del pa zato, uh, je rekel, da gre za odgovornost držav članic za pri, dohostop e, državljanov tretjih držav do, trga, not, do notranjega trga. On je rekel, da gre to za pravico eh, delojemalca, ne pa za pravico bivanja. Eh, te dve zadevi moramo popolnoma med seboj razlikovati, tako da do takšnih problemov ne bo prišlo. Eh, on je en del tega predloga prevzel v predlog 21. Imam pa še eno vprašanje. Kolega Cerkas je rekel, da obstajajo še nekateri kompromisi. Mogoče je zdaj najboljša priložnost, da nekatere izmed teh kompromisov natančno pregledamo. Mogoče mogoče eh, vsi v angleščini vsake podrobnosti niso razumeli, zato bi bilo mogoče boljše, da bi slišali to v svojem jeziku, eh, v vseh jezikih in da bi videli, kje so te nianse, kjer bi lahko prišlo do razlik. Tu gre dejansko za različne podrobnosti, ki bi bile na takšen način bolje razumljene, se pravi, če bi vsakdo slišal v svojem jeziku. Alejandro je rekel, da bo pogledal, da mogoče eh, kakšen kompromis še bolj pojasni eh, in potem lahko pridemo mogoče do drugega stališča, kot je bilo do sedaj na osnovi razgovorov v politični skupini. arvoisa puheenjohtaja monissa euroopan maissa Več evropskih držav, med njimi Finska, naprimer, opravlja zelo živahno razpravo glede priseljevanja. Od Evropskega parlamenta pričakujemo, da bomo imeli pravila, skupna pravila za priseljevanje. Predlog, ki ga sedaj obravnavamo, je zelo pozitiven in želim se zahvaliti kolegu Serkasu za zelo prožen pristop k finskemu problemu zaradi tega, ker se pač naš sistem socialne varnosti razlikuje od sistemov v mnogih drugih državah članicah. Mi pa želimo zagotoviti enako obravnavo tudi za ljudi, ki pridajo in delajo v naši državi. To se mi zdi, da je zelo pozitivna stvar in želimo tudi spodbujati priseljevanje na podlagi dela. To je zelo pogosta stvar v Evropi, pa zaradi naše demografske situacije. Obenem pa lahko odpravimo tudi probleme, ki bi se lahko pojavljali. Dogaja se recimo, da so um, delavci predmet zlorab in zdi se nam, da je to tudi dobra podlaga za napotene delavce. Seveda pričakujemo še spremembe v direktivi v zvezi z napotenimi delavci, tako da bomo dobili še boljšo rešitev. Želim se zahvaliti poročevalcu za zelo dobro pripravljeno poročilo. Prepričana sem, da bodo naši državljani to poročilo pozdravili dejstvo je, da so 400 let evropejci odhajali iz Evrope v iskanju boljšega življenja, sedaj pa smo mi tisti, kamor prihajajo ljudje in sicer zaradi naše stabilnosti in zaradi našega življenjskega standarda. Zaradi tega potrebujemo določena pravila. Zahvaljujem se kolegu Serkasu za njegov prožen pristop. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, uh, uh, mislim, da je glavni problem ta, da je tako velika skupina izključena iz uh, področja uporabe te direktive. Vedeti moramo, da vsi državljani iz tretjih držav, ki legalno prebivajo v Evropi, morajo uživati enake pravice, tako na delo kot v širšem socialno-gospodarskem kontekstu. Ampak sezonski delavci, samozaposleni in pa begunci so izključeni iz področja uporabe te direktive. Komisija je povedala, da bo pomladi oziroma poleti predložila ločeno direktivo za sezonske delavce in ni čisto jasno, kdaj bo ta direktiva začela veljati. Po mojem mnenju je potrebno vključiti tudi eh, sezonske delavce, dokler ne začne veljati ločena direktiva. Če bodo sezonski delavci, ki so ranljiva skupina delavcev, izključeni iz eh, skupnega nabora pravic, to ne bo dobro. Kajti sem spadajo še druga vprašanja, kot so eh, plača, delovni pogoji in pa pravica do sodelovanja v sindikatih. Torej, če bomo sezonske delovce izključili z področja uporabe te direktive, se lahko zgodi, da bodo ti delovci izkoriščani. Hvala. Preden eh, dam besedo ponovno gospodu Cerkasu. Vas prosim še za pet minut. Hitro vprašanje. Govorili ste o ravnotežju med obema eh, stranmema varnosti in pa dajatami. Ali ste se pogledali predlog spremembe 22 na seznam, niste napisali, kakšno je vaše stališče do predloga spremembe 22. Kaj ti zdi se mi, da ta predlog spremembe rešuje nekatere od problemov, ki ste jih omenili? Sedaj pa gospod Serkas. <clears throat> Najlepša hvala. Bom eh, začel z eh, vami, gospa predsedojoča, kar zadeva glasovalnice z nam in predlog spremembe 22. Ta je skoraj delno sprejet, zato bom prosil glasovanje po delih. Prosil bom, da se sprejme prvi del in da se zavrne drugi del. In mislim in upam, da bomo na ta način lahko rešili obi vprašanji o kateri smo govorili. Najprej odgovor gospe Lambert. Želim jo pomiriti. Rešitev, ki smo jo iskali, pušča odprta vrata. V bistvu danes ne poskušamo zabetonirati te rešitve. Razprava bo potekala še v svetu. Določen napredek je bil že narejen in odbor za zaposlovanje ima dožnost, da ne postavlja ovir delo v svetu. Moramo pa narediti vse, da bomo čim bolje izkoristili mehanizem, ki ga imamo na razpolago in da bomo dosegli najboljši možni kompromisni predlog spremembe. Ta kompromisni predlog spremembe upošteva eh, predloga spremembe 19 in 21. Kar pa zadeva eh, kolega Tomasa Mamna. Najlepša hvala, da ste sprejeli eh, kompromisni amandma za številko 25. končni eh, rezultat. No, ne morem govoriti v imenu vseh kolegom, ampak če ste vi zadovoljni s kompromisnim predlogom, bo to kompromisni predlog A, ki pokriva predlog spremembe 25, potem pa B, ki eh, pokriva del, ki govori o trgu dela. Ker zadeva ne potene delo, se tu, tu bomo imeli eh,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 Eh, vključeni v področje uporabe, ampak napoteni delavci, ki so bili napoteni, bodo imeli iste pravice kot drugi, ne glede na njihovo državljanstvo. Moramo pa zagotoviti, da bo država gostiteljica ustrezno uporabljala direktivo. To moramo zagotoviti, vendar pa tu ne govorimo o tem, da bi izključili uh, napotene delavce. Ne želimo še povečevati diskriminacije, ki že obstaja med delavci. Sedaj mi pa dovolite, da zaključim, kar zadeva kompromisni predlog B. Ta govori o uredbi eh, za socialno varnost. To zahtevajo eh, Finci in eh, skandinavske države. To bo kompromisni predlog za 37 in 36, če se seveda skupina Guje s tem strinja. Ta ideja bo vključena v člen 12.2e in po časi bom prebral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 države članice bodo lahko določile eh, tudi drugačne, bolj stroge kriterije, ko bo šlo za enako obravnavo. V vsakem primeru pa bodo dajatve morale biti povezane z dovoljenjem za bivanjem, ne z dovoljenjem za delo. Kar pa zadeva končni eh, kompromisni predlog C, tu bi želeli vzeti eh, predloga spremembe 16 in 17 in črtati tisti odstavek, ki govori o uredbi sveta 8, 5, 9 in tako naprej, kajti o tem smo že razpravljali. Na koncu se želim še zahvaliti sodelovcem za dobro delo, za dobro sodelovanje. Ne pozabimo To obljubo smo dali delovcem iz drugih držav. Obljubili smo jim, da bo to v Evropi enako obravnavani kot naši državljani in zato moramo to tudi zagotoviti. Izjeme so sicer možne, ampak takšne izjeme morajo biti razumne in upravičene in to poskušamo doseči s temi predlogi sprememb. Koordinator Jolibe bi želel povedati to, da se sam strinjam, da bi morali imeti eh, ločeno direktivo za sezonske delovce in to je tudi. Eh, in v tej direktivi moramo zagotoviti tudi minimalna pravica za vse. O tem ne eh, govorimo v tem odboru. Upam, da bomo kolegom omogočili, da bodo lahko sezonski delovci pokriti, dokler ne bo začela veljati nova direktiva, kajti tu gre tudi za njihovo dostojanstvo. Hvala lepa. Gospa Sajer je zlela besedo, ampak se znam, sem že zaključila, ali gre za prošnjo za pojasnilo. Imamo samo še 15 minut, preden pride komisar. Ali je to vprašanje za gospoda Cerkasa? No, če, če nimamo časa. bi želela vprašati zelo na hitro, kar zadeva ustni amantma. Ali bo ta restrikcija povezana z bivanjem eh, vključena tudi v ustni eh, predlog spremembe? Gospod Cerkas. Uh, well. Ker jaz mislim, da bi eh, morala ta omejitev biti tudi tam. Če je ta omejitev uh, Eh, ki je vezana na bivanje. Drugje bi morala biti vključena tudi v ustni predlog spremembe, gospod Cerkas. Verjetno. Tako kot se večkrat zgodi. Je prišlo mogoče do manjših razlik med različnimi jezikovnimi različicami. Eh, jaz govorim o uvodni izjavi 12, ta govori samo o napotenih delovcih in ne govori o bivanju. In eh, to je možno potem tudi drugače tolmačiti, namreč kaj točno pometi izključeno, ampak to ni povezano z bivanjem. Torej gre za člen 12, ta pa govori o uh, eh, bivanju. In zato imamo kompromisni predlog in tam razlikuje med tistimi dejatvami, ki so vezane na bivanje in tistimi dejatvami, ki so vezane na dovoljenje na delo. To je povezano z uvodno izjavo 12. Eh, člen 12 pa določa kriterije za eh, razlikovanje med različnimi tipi eh, delavcem, ampak ustni amadma bo govoril samo o napotenih delavcev. Najlepša, hvala. No, sedaj pa imamo poročilo o zmanjšanju revščine in odpiranju novih delovnih mest v državah v razvoju. Gospod Cimer. Ja, dankeschön. Hvala lepa hotela bi se pri vseh članih odbora, pri vseh kolegicah in kolegih zahvaliti, eh, ki so sodelovali, ki so dali predloge in prispevali k temu, da bi se poročilo o odpiranju novih delovnih mest, ki smo ga obravnavali v tem odboru, popravil še izboljšal. Kar zadeva predloge sprememb, lahko rečem, da v glavnem eh, je njihov cilj, da ustvarimo dostojna delovna mesta, eh, da spodbujamo rast, predvsem gospodarsko rast, in da je vse to vedno vezano na razvojne kriterije in da se ne gleda samo z enega vidika. Jaz mislim, da mi kot odbor za zaposlovanje se lahko z predlogi sprememb eh, strinjamo, da lahko s tem prispevamo k temu, da bo celotne pravni predpisi eh, sprejeti v odboru in da jih ne bo več nevarnosti, da bodo ta pravila enostranska, kot je bilo to do sedaj obravnavano. Kar zadeva mene, moram povedati, da vse predloge sprejemam, da jih bom podprla, In pogledala sem tudi, eh, kako to zgleda v celotnem besedilu, ali to sodi v besedilo in mislim, da je to zelo smotrna dopolnitev in kaže, kakšna je bila pravzaprav razprava v razvoj, odboru za razvoj. In Tam so obravnavali in vključili zelo zanimive vedike. E, malo čudno je, da mi kot odbor za, za poslovanje to vključujemo in šele pozneje e, skušamo to realizirati. Jaz mislim, da e, ti predlogi sprememb so zelo dobri in da jih lahko tudi mi e, sprejmemo v našem odboru. Imam samo eno prošnjo ob koncu kar zadeva obravnavo prevodov, da se izhaja iz angliškega besedila. Eh, nemški prevod, ki ga imam, eh, ima nekatere nejasnosti, tudi nekatere vprašaje. Zato prosim, da bi se še enkrat pogovorili z službo za prevajanje. Tako da predn bo besedilo dokončno izdelano, da bo tudi nemška verzija dobra in da ne bo napak. Torej, englišk, angliška verzija je izhodišče. Hvala lepa. Uh, thank you, Mrs. Hvala lepa. Merci, uh... Hvala lepa, gospa Cimer, za zelo, zelo dobro upravljeno delo. Mm. Imela sem to čas, da sem lahko tudi eh, sodelovala z vami, ampak vseeno rabim dve pojasnili. Predlog spremembe številka 12. Gospe Grini, zelo se vam zahvaljujem za ta predlog spremembe, eh, kaj ti ta govori o spremljanju mladih, ko zapustijo šolo in običajno to skupino pozabljamo. Ali bi mi lahko povedali, kaj, pomenite, kaj mislite? z iz, eh, izrazom izjava, eh, izvedba stažov za zainteresirane osebe. O kakšnih stažih govorite, o kakšnih pripravništih govorite, ali gre za usposabljanje v eh, ustanova za usposabljanje ali kaj drugega. Drugič, ali mi lahko poveste pri predlogu spremembe 25. Kaj menite z izrazom, da bo do parlamenti države članice imele možnost liberalizirati eh, kmetiz, eh, uvoz kmetijskih proizvodov? Kaj menite s tem? Najlepša hvala in še enkrat najlepša hvala za vaše delo. Hvala lepa. gospa Güni. Euh, Bom odgovorila in poskušala pojasniti svoj predlog spremembe. Vedno posvečam posebno pozornost mladim, kajti tudi v Evropske uniji je veliko eh, mladih, ki zapustijo šolo, če preden dobijo diplomo in se potem težko vključijo v trg dela. Eh, Kar zadeva izvedbo kak staža oziroma pripravništev, tu ne mislim samo na nagrajevanje. Jaz sem naklonjena temu, kar se dogaja pri nas. In sicer, da se nagrajujejo pripravništva takrat, ko trajajo več kot dva ali tri mesece, kajti v tem primeru gre za čisto konkretne naloge, ampak eh, tu ne gre samo za denar. Eh, to je pomembna izkušnja za študenta. Veliko krat se zgodi, da pozneje podjetje reče ne. In eh, veliko mladih je, ki ne najdejo možnosti za pripravništvo, zato ker je preveč uvir v podjetjih. Ampak eh, eh, zadnjič sem slišala, da morajo pripravniki del, delati fotokopije, da skopirajo samo. To ni dovolj. Zdi se mi, da bi morali mladi dobiti ustrezne izkušnje na takih pripravništvih, da bi lahko uporabili znanje iz svojega študija. No, eh, kar pa zadeva nagrajevanje, nagrajevanje je pa eh, pomembno takrat, ko postaje to delo res eh, delo. Če pa gre za pripravništvo, ki podjetjo ne koristi prav dosti, kjer je potreben določen mentor, Eh, tam pa mogoče ne bi razmišljali o nagrajevanju. Ko govorimo o nagrajevanju, ne mislim samo na finančno nagrajevanje, ampak mislim na nagrajevanje tudi v smislu pridobljenih izkušenj. Toliko. Hvala. Hvala lepa. Nekaj vprašanj imam v zvezi z predlogi sprememb 4, 5 in 20. Razlike med dohodki se morajo zmanjšati. Strinjamo se, ampak ne vem, kako naj omejimo najviše plače. Potem v petem, strinjam se z duhom tega predloga spremembe, ampak nekateri ljudje ne bodo mogli stavkali, policija recimo v določenih državah članicah. In tu uh, eh, so izjeme, po mojem, vi pa ne omenjate izjem. In, uh, z vidika dejstva to ni pravilno. Potem pa 20 o socialni odgovornosti podjetij nisem za to, da bi v tem primeru šlo za pravno zavezojoč koncept. Mislim, da je pomembno, da imamo minimalne standarde, mislim pa, da to ne bi smelo biti pravno zavezojoče, ampak eh, žal je poročevalec v senci v nekem drugem odboru. Eh, Gabriele Cimer. Patanja. Gospa Sipl, ki danes ni tukaj, me je prosila, da preberem njeno izjavo pravi, da predlogi sprememb so v glavnem pozitivni, zato ker eh, krepijo eh, mnenje, stališča in izboljšujejo pravice žensk in socialnih partnerjev v primerjavi z prvotnim besedilom. Tri pro, eh, točke eh, so problematične, četrti predlog eh, predlaga, da se uvede omejitev za visoke plače, ampak mislim, da je to zelo težko izvedljivo in tudi ni jasno, kje naj bi bila ta meja. Poleg tega verjetno to ne bi koristilo tistim, ki eh, se trenutno nahajajo na spodnji meji te plačilne skale. Mislim, da bi bilo dosti bolj smotrno, če eh, tega ne bi uvajali. Naslednja pripomba v zvezi z predlogom 12. Zdaj pa ne vem, eh, kaj je gospa si prebrala, ali nemško ali angliško verzijo. Jaz bom prebrala, mogoče pa je šlo samo za različne prevode. Ehm, torej, 12. predlog, govori se o eh, daljnem eh, študiju, eh, usposabljanju, ne pa o splošnem izobraževanju. In od otroci pa bi morali imeti e, splošno izobrazbo in zato bi bilo to treba omeniti. In eh, tudi 13 se ji zdi malo smotrn, zato ker e, če nas se našteva toliko skupin, potem e, besedilo ni več tako e, pomembno. In, e, Gospa Sipl se gospe Cimer zahvaljuje za njeno odlično delo, za njeno odprtost za eh, pripombe in upa, da bo odbor z veliko večino sprejel eh, predloge sprememb, tako eh, da bo poslal močen signal odboru za razvoj. To je bilo to, kar je hotela povedati gospa Sipl. Hvala lepa, Gabriel Cimer. Ich bedanke mich noch Hvaljujem se še enkrat tudi za vse prispevke, eh, ki so mogoče bolj jasno pokazali, zakaj pravzaprav gre. Nekatere pripombe. Dejansko je tako, da pri prevodu v Nemčiji je prišlo do nekaterih nepravilnosti, naprimer ravno v 12. predlogu v angliščini kem besedilo ni bilo nič prečrtano, temveč se je dodalo nadaljno usposabljanje mladih. E, torej, to je do, bilo dodat, dodano. E, torej, splošna izobrazba tega v angliškem besedilu nismo prečrtali tako, kot se je to zgodilo v nemškem besedilu. Zato sem že prej rekla, da e, upoštevajte angliško besedilo in da naj se izhaja iz angliškega besedila. E, v nemškem prevodu da je tudi nekaj vprašajev, torej eh, eh, Torej, da jasno povemo, nekatere zadeve so torej različne. Kar zadeva vprašanje v zvezi z 25. predlogom, tu gre čist jasno za to, da tudi Evropska unija se naj odpre napram tistih državam, ki. Eh, izvažajo kmetijske proizvode. Torej, ne da bi se morali, eh, ne, pa, ne da bi morali uporabiti eh, obstoječe trgovinske sporazume. Torej gre za, v glavnem za to, da se pomaga državam v razvoju, da lahko svoje kmetijske proizvode plasirajo na trg. Pri nekaterih predlogih sprememb gre seveda za formulacije, pri katerih si včasih mislim, ja, kako pa je zdaj to mišljeno. Seveda je težko v kratkem besedilu to čist jasno povedati. E, prej ste že sami govorili o tem. Vprašanje z najvišjo mejo, e, vprašanje glede e, pripravništva. To je že malce težko. Jaz sem hotela samo povedati, da nisem proti tem predlogom, da pa je treba nekatere stvari eh, še bolj pojasniti, da bi se jasno povedalo, kako naj se to razume. Drugače se z predlogi sprememb, ki so bili postavljeni, v glavnem strinjam. Hvala. Beaucoup, uh... Najlepša hvala, gospa poročevalka. sprejeli bomo jutri. A je to to? Ja. Vaš. Vaše mnenje. Zelo dobro. Sedaj smo pri točki šest našega dnevnega reda. Po točko šest imamo predvideno novo izvenjavo mnen z komisarjem Lazlom Andorjem. Zahvaljujem se vam za to, ker eh, ste prišli pred naš odbor, to je postala že redna praksa. Imamo kar predvsej natrpa dnevni red za to izmenjavo mnen, kajti danes do povdne je kolegi sprejel v okviru programa dela Komisije za leto 2010 smernice o zaposlovanju in Člane našega odbora zanima tudi vaše stališče do treh vprašanj. Najprej program dela komisije za leto 2010, drugič eh, smernice eh, za zaposlovanje eh, in potem rezultat G20 za socialne zadeve, čeprav je vulkanski oblak pre, prečil Eh, fizični prehod nekaterih pa je intelektualni prispevek bil toliko bolj pomemben. Ravno tako nas zanimajo možnosti reforme Evropskega socialnega sklada in zanima nas tudi, kako ste s svojimi kolegi, ki so odgovorni za regionalno politiko, ocenili delovanje eh, sklada za kohezijo. Preden pa vam dam besedo, pa naj vam še enkrat povem, kako. V tej hiši gledamo na sprejem smernica za poslovanje. Kot veste, smo na zadnjem sestanku predsednikov odborov. V imenu kolego sem vprašala, ali bi mogoče lahko sprejem teh smernic odložili, tako da bi lahko eh, Evropski parlament v dobrih pogojih opravil svoje delo zakonodajalca. Nekaj kritik je bilo slišalo, kajti letos je situacija v zvezi s časovnico, kljub dobri volji komisarja, torej ta uh, časovnica je nekoliko nenavadna, veliko problemov je bilo, Lizbonska pogodba, komisije nekaj časa ni bilo in tako naprej. Ampak uh, eh, delali, delali smo v prejšnjih letih že uh, kot neke vrste ekilibristi, ampak letos pa smo delali bolj teoretično kot članice in člani vedo. Komisija sprejme smernice 15. decembra prejšnjega leta, ampak v sedaj, tokrat pa so bile sprejete danes. V konferenci predsednikov skupin prejšnji četrtek pa so sprožili podoben postopek in verjetno bo gospod Buzek govoril s predsednikom Van Rumpojem, zato da bi sprejem teh smernic lahko prenesli na oktober, kajti to, te smernice predstavljajo prvo konkretno orodje za izvajanje strategije EU eh, e 2020. In toliko za uvod. Želela sem vam predstaviti kontekst in sedaj vam dajem besedo, tako da nam nekaj več poveste o stvarih, ki jih zelo dobro poznate. Izvolite, gospod komisar. Uh, Hvala, gospa predsednica, gospa Perez. Moram reči, da mi je vse večje veselje, da prihajam ta odbor, da se lahko z vami pogovorim o širokem spektru vprašanj z področja zaposlovanja in socialnih vprašanj. Vedno seboj prinesem kaj novega, 4. marca sem vam prinesel strategijo Evropa 2020, ki jo je takrat ravno potrdila komisija, sedaj pa imam še bolj sveže novice in sicer nove integrirane smirnice o katerih je danes do povdan razpravljala komisija in jih potrdila. Tako da je to resnično nekaj, kar bi moralo biti v središču razprave. Sem pa pripravljen tudi na nekatera druga vprašanja, kot recimo G20, ki je bil omenjen v uvodu in morda lahko spregovorimo tudi o nekaterih drugih vidikih strategije EU 2020, kajti V mestnem obdobju smo že začeli napredovati in prepričan sem, da vas bo tudi to zanimalo. Začnimo z delovnim programom komisije za leto 2020. Ključni program dokumenta od začetka mandata komisije je bil strategija za Evropo 2020. V njem je politika, ki jo moramo spremeniti v dejanja. V strategiji Evropa 2020 imamo v panelu za inkluzivno rast tri pobude in tri od petih pobud sodijo na področje zaposlovanja in socialnih vprašanj. Tako da menimo, da gre za precejšen delež v celotni strategiji. To težišče na zaposlovanju in socialnih vprašanjih se odraža tudi v delovnem programu komisije za leto 2010. Sedaj je treba ukrepati in delati na pobudah, ki, kot sem dejal, sodijo na področje zaposlovanja. In sicer Agenja za nova znanja in delovna mesta, Evropska platforma za boj proti revščini, na primer. Za uresničevanje ciljev teh pobud bom sam leta 2010 predstavil naslednje pobude. Sporočilo glede zaposlovanja mladih spodbujanje vajeništva in pospeševanje napredovanja iz šole na delo. To naj omenim tudi pobudo mlade v gibanju, ki jo bo predstavila Andrula Vasilu. Želimo predstaviti prioritete naših izobraževalnih eh, sistemov, želimo tudi, da se v terciarno stanovo izključi več študentov in želimo ponuditi mobilne programe našim študentom. Predstavil bom tudi agendo za nova znanja in delovna mesta, kjer naj bi postavili prioritete za posodobitev trga dela, za spodbujanje mobilnosti in za vse življensko izobraževanje. Cilj je povečati udeležbo na trgu dela ter tudi zagotoviti ujemanje med popraševanjem in ponudbo. V končni fazi bi nam to moralo pomagati doseči cilj na področju zaposlovanja, 75 odstotkov skupaj za moške in ženske v starostni skupine 20 do 65 in to do leta 2020. Tretja pobuda, ki jo bom predstavil, je Evropska platforma za boj proti revščini. Cilj je zagotoviti, da bi koristi dela in zaposlitve lahko uživali vsi. Revnim naj bi omogočili aktivno udeležbo v družbi. Leto 2010 je tudi leto boja proti revščini in boju proti izključenosti. Revščina je, kot vidite, zelo visoko med prioritetami Evropske unije. In sicer eh, želimo do leta 2020 20 milijonov ljudi spraviti iz revščine. Svet je pozval k nadaljnemu delu, kar zadeva kazalnike za zmanjšanje revščine in to naj bi pripravili še do naslednjega zasedanja sveta junija. Komisija sodeluje z državami članicami zelo intenzivno in sicer v okviru odbora za socialno zaščito, pa tudi dvostransko, da bi razjasnili vprašanja pri določanju evropskih in nacionalnih ciljev. Delo dobro teče in če bodo kasneje vprašanja, vam bom z veseljem podal še več podatkov, ker je to res zelo pomembno področje. Program dela komisije poudarja tudi agendo za državljane, po kateri naj bi državljani bili v središču našega delovanja in tu želim podariti naslednje pobude. Imamo predloge za to, da bi revidirali direktivo o delovnem času in razjasnili uresničevanje direktive o napotenih delavcih. Imamo tudi dolgoročne izzive, s katerimi se sooča naša družba, recimo staranje prebivalstva. Junija bo objavljena zelena knjiga glede trajnosti naših pokojninskih sistemov. Dokument se sicer osredotoča na trajnostni vidik, zajema pa še tudi druga vprašanja. Govori o treh ključnih vprašanjih, začenši z demografijo, pokojninsko reformo v prejšnjem obdobju ter tudi učinek finančne in gospodarske krize na pokojnine. Kot nestrateško pobudo naj omenim dokument o izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, ki naj bi bil pripravljen leta 2010 v okviru naše agende za varnost in zdravje. Gre za zelo zapleteno področje v mojem resorju, vendar pa moramo razjasniti pravni položaj v vrsti držav. Pravkar sem začel posvetovanja v prvi fazi z našimi socialnimi partnerji in veselim se njihovih prispevkov, tako da bo ta razprava lahko konstruktivno tekla naprej. Kar zadeva direktivo o napotenih delavcih, komisija trenutno preučuje različne možnosti, da bi obravnavali težave pri izvajanju te direktive vključno z vprašanji, ki se tičejo sodb sodišča. Želimo se posvetovati z vsemi deležniki in želimo oceniti tudi socialni učinek. To bo trajalo do leta 2011. V okviru direktive o pametni regulativi bomo opravili tudi naknadno evalvacijo, zlasti na področju zaposlovanja. S tem želimo zagotoviti, da bodo naše politike bolj učinkovite. Naslednje pomembno vprašanje v programu dela se nanaša na prihodnost proračuna EU. Tu bomo povdarili, kako bi lahko nov finančni okvir vplival k doseganju prioritet EU 2020. Sam si bom prizadeval, da bi dosegli nov močnejši Evropski socialni sklad ter tudi robustno kohezijsko politiko. Evropski socialni sklad se osredotoča na ljudi in delovna mesta. Želimo, da ljudje začnejo delati, da ohranjajo delovno mesto, da napredujejo. Vsako leto se porabi približno 10 milijard evrov, pomagamo 10, 10 milijonom ljudi pri izboljševanju njihovih znanj in iskanju dela. Kljub finančni krizi države članice delajo dobro na področju aktivne politike zaposlovanja ter se življenskega učenja. Komisija posveča posebno pozornost in nudi tudi podporo tistim državam, ki še zaostajajo. Evropski socialni sklad se je že izkazal v težkih časih. Izboljšali smo dostopnost do sklada in ga naredili bolj učinkovitega z dopunitvijo predpisov. Več sredstev je na voljo sedaj v začetni fazi in ne šele kasneje. Vzpostavili smo tudi instrumente za mikrofinanciranje 100 milijonov evrov bo ponujalo alternativo ljudem brez dela, da se soočijo s krizo. Včeraj sem se pogovarjal s predsednikom Evropske investicijske banke in govorila sva o naslednjih elementih za to, da bi ta inštrument za mikrofinanciranje še bolje deloval. Prioritete Evropskega socialnega sklada bi morale biti usklajene z zaposlitvenimi smernicami, o katerih eh, smo se dogovorili v okviru Evrope 2020. Spoštovana predsednica, spoštovani poslanci, komisija je danes sprejela svoj predlog za integrirane smernice. Gre za sklop desetih smernic, štiri se nanaša na zaposlovanje in socialna vprašanja, osredotočajo pa se na to, da bi ustvarili več in boljša delovna mesta ter vzpostavili bolj inkluzivno družbo. Teh deset smernic predstavlja uravnotežen svežen, kjer je zaposlovanje postavljeno na ustrezno mesto. Predlagane smernice želijo povečati udeležbo na trgu dela, zmanjšati strukturno brezposelnost s pomočjo Eh, integrirane in uravnotežene politike prožnosti. Prav tako želimo spodbujati kakovost delovnih mest, zagotoviti dovolj usposobljenih delavcev, ki bi se lahko spopadali za popraševanjem. Želimo vključiti tudi socialno smernico za boj proti revščini ter socialni izključenosti, tako da bi zagotovili enake možnosti, še zlasti z dostopanjem do visokokakovostnih storitev z sprejetjem ukrepov proti diskriminaciji ter posodobitvijo pokojninskih sistemov. Input Evropskega parlamenta je ključnega pomena in ga je treba upoštevati, kar pomeni, da mora parlament imeti dovolj časa, da pripravi svoje mnenje. Strategija bo zato na svetu predstavljena šele po poletnih počitnicah, da bo Evropski parlament imel dovolj časa. Na juniju bodo le obravnavali te smernice. Integrirane smernice bo svet sprejel uradno šele potem, ko bo prejel mnenje Evropskega parlamenta glede teh smernic. Spoštovani poslanci, želim spregovoriti še o sestanku ministrov za delo G20 v Washingtonu, kljub dejstvu, ki ga je predsednica omenila v uvodu. Namreč težave so bile zaradi vulkanskega oblaka in eh, zato nisem mogel odpotovati na ta vrh. Prvič se mi je to zgodilo kot politiko, ampak menimo, da gre za zelo pomemben korak. Ministri za delo so se sestali v okviru G20, nisem bil samo jaz tisti, ki sem manjkal, nemški, britanski, francoski predstavnik, pa predstavnik organizacije ILO in OECD-ja, vsi ti so manjkali. Šlo je torej za zelo pomembno potezo, ta ministerska konferenca obravnava ukrepe in politike na področju zaposlovanja in socialne politike. Pogovarjali so se o tem, kako izboljšati kakovost in količino delovnih mest ter kako pripraviti delovno silo za čas po krizi. Ministri so se dogovorili o sklopu ambicioznih priporočil, ki odražajo konsens med državami G20 odražajo potrebo za to, da bi v osrčju nacionalne globalne gospodarske strategije imeli delavca, da bi zboljšali kakovost delovnih mest. Osredotočili so se tudi na to, da moramo pripraviti delovno silo na prihodne izzive. Prednost je treba dati izobraževanju, vseživljenjskemu učenju ter razvijanju veščin in znanj, zato da bomo lahko znanja in delovna mesta bolje uskladili. Ta priporočila predstavljajo prispeve G20 za stabilno in trajno rast. To naj bi bilo predstavljeno na vrhu G20 junija v Torontu. Mislim, da smo lahko zadovoljni z izidom in tudi z načinom, kako priporočila odražajo naš input in odražajo tudi evropske socialne vrednote. Dame in gospodje, moj namen je, še naprej prihajati v parlament ter pred ta odbor glede tega in drugih vprašanj na področju zaposlovanja in socialnih vprašanj. Veliko je dela pred nami, če želimo vzpostaviti vključujočo družbo, tako kot je to zapisano v EU 2020. Mislim, da je na nebu Evrope veliko izzivov. To ne pomeni samo vulkanskega prahu, Vsi zelo dobro vemo, da je pomembna tudi gospodarska in socialna stabilnost, ki ni nekaj danega. Veliko bolj se moramo potruditi, da bomo dosegli finančno stabilnost, da si bo Evropa gospodarsko opomogla in ustvarila nova delovna mesta. Program dela, ki sem vam ga predstavil, je po mojem mnenju zastavljen tako, da uspešno obravnava nekatere od teh izzivov obravnava seveda izzive, ki sodijo v naš resor, moj resor. Komisija je odločena, da tesno sodeluje s parlamentom pri uresničevanju teh smernic. Hvala lepa, zdaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanja. Najlepša hvala, dragi komisar. 21 kolegov je zaprosilo za besedo. Sploh ne vem, kdo ni prosil za besedo. tako da bi vsi lahko eh, prišli do besede. Predlagam, da eh, vprašanja razdelimo v skupine po štiri. Najprej bom dala besedo koordinatorju, preden pa jim dam besedo, pa bom zlorabila svoj položaj predsednice in bom najprej poskušala dati pripombo, potem pa postaviti eh, vprašanje. Pripomba najprej. Razumem to, kar ste rekli. Smernice bodo formalno lahko sprejete šele jeseni, ampak rekli ste tudi, da je politični dogovor možen junija. Kaj to pomeni za Evropski parlament, politični dogovor? če parlament odloča ne, da bi poslušal parlament, to ni ravno dobro. Ne vem, kako bo do stvari potekale v času naslednjega eh, predsedstva, ampak mi smo pripravljeni sodelovati z belgijskimi organi eh, pred svetom jeseni. To je zelo pomembno za Evropski parlament, kajti če svet ne bo upošteval stališče Evropskega parlamenta, bomo smatrali, da dialoga ni in bomo potegnili tudi pravne posledice. Mislim, da znotraj vseh skupin obstaja konsens v zvezi s tem. Junija bo eh, svet EPSKO, pa potem Evropski svet, ampak prej je pa treba imeti politično razpravo. Evropski parlament eh, mora biti vključen v to razpravo. Moje vprašanje pa se nanaša na poročilo o oceni, ki ste ga pripravili s kolegom komisarjem za regionalne zadeve za poročilo o delovanju kohezijskega sklada. Za člane našega odbora bo, bo zelo zanimivo slišati vašo predstavitev, kakšno je stanje. Kajti vsi branimo ta sklad, istočasno pa vidimo, da je integracija tega sklada še pomenkljiva, integracija v globalno politiko in delovanje sklada ni bilo ustrezno in ni moglo pomagati tistim državam, ki so se znašle v težavah še pred krizo. In to vaš pogled na to bo zelo pomemben kot podlaga za prihodne predloge. Besedo bom dala gospodu Orju. Koordinatorjem bom dala nekoliko več časa kot drugim. Ampak eh, se z nami je zelo dolgo, kot smo rekli. Najprej gospod Ori, potem gospod Serkas. Hvala lepa. Gospa predsednica, gospod komisar. Gospa predsednica, povedali ste to, kar sem želel povedati tudi sam. Tu se popolnoma strinjam z vami. Imeli smo eh, razpravo z ljudsko stranko in sicer je šlo za mnenje, da je Evropski parlament pripravljen iti tako daleč, kot je treba, če ne bomo če ne bomo upoštevani tako, kot se je to dogajalo. Tu se ne pogovarjamo o nezmožnosti parlamenta za pripravljanje mnen, ampak parlament lahko mnenje pripravi samo, če imamo poslanci dovolj časa, da predebatiramo zadeve, da glasujemo o njih. Skratka, gre za nek tehnični postopek, ki zahteva svoj čas. Temu se ne da izogniti. In zadnji postopki nam tega niso omogočali. Zato je naše stališče tako, da popolnoma podpiramo vas, gospa predsednica. Ampak to, kar je povedal komisar, pozdravljamo. Strinjamo se, da da so omenjena vprašanja zelo pomembna. Vključevanje mladih in starejših državljanov, njihovo vključevanje v trg dela se nam zdi zelo pomembno. Ne strinjamo se povsem glede direktive o napotitvi delavcev. Menimo, da tu niso potrebne spremembe in zato pozdravljam nedavno izjavo komisarja, da bi lahko spremenili morda samo izvedbene predpise. Ta pristop mi pozdravljamo. Menimo tudi, da je treba ponovno odpreti vprašanje elektromagnetnega sevanja, namreč tehnologija se zelo hitro spreminja, tako da bi bilo potrebno obravnavati tudi izzive, ki so se šele pred kratkim pojavili in ustrezno urediti tudi to področje. Zelena knjiga glede trajnosti pokojnin. Prepričan sem, da bo to široka razprava, je pa to nedvomno ključno vprašanje in naša stranka bo tu zelo konstruktivna. Pa še nekaj, do sedaj se nismo pogovarjali o financah. Mislim, da je strategija najšipkejša na področju zaposlovanja in sicer v tem smislu, da ne poznamo, kolikšna bodo sredstva. Vemo, da bi morali sredstva prilagoditi strategiji, vendar pa ne vemo nič več. V Evropski ljudski stranki smo imeli poglobljene razprave in diskusije na to temo in strinjamo se, da bi kohezijska politika morala biti ustrezno umeščena v strategiji 2020, zlasti na področjih zaposlovanja. Socialni sklad bi bilo zato potrebno ustrezno prenoviti in ga dodati k svežnju programu. Lahko torej računate na našo podporo, mi vas bomo vsekakor podprli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 Določeni rezultati so bili, čeprav je kriza delno izbrisala te pozitivne rezultate. Moje vprašanje je, kako bodo države članice lahko spremljale, kaj se dogaja. Torej, zanima me povratna informacija, spremljanje, monitoring. To so tista vprašanja, ki jih imam. Želim pa pozdraviti to, da ste opozorili na to, da je potrebno spremeniti tudi davčne režime. Namreč, če želite spremeniti pogoje za poslovanja, je treba ustrezno spremeniti tudi sisteme obdavčenja. In menim, da je zelo pomembno, da komisija temu nameni ustrezno pozornost. Hvala lepa. Gospod Serkas in potem gospod Lin. Compañero Ori, pero habrá muchos diputados. Jaz bom še krajši kot moj predgovornik. Bodo pa drugi iz moje politične skupine, ki bodo to še dopolnili. Prisrčno se vam zahvaljujem, gospod komisar, za vse napore, da bi čim bolje rešili eh, probleme na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Gre za eh, razumevanje, ki ker smo vsi enotni, da ne gre za enostavne zadeve. In danes je popolnoma jasno, da tema za poslovanje in socialne zadeve je postala osredna tema Evropske unije. Seveda v, v, eh, v realnosti to ni tako, ampak moralo bi biti tako. Ugotavljamo, da obstajajo pozitivni vidiki tudi sestanek v Washingtonu in da se sedaj dejansko bil narejen velik korak naprej in bilo bi dobro, če ne bi šlo samo za en sestanek prijateljev, kolegov, eh, vodi strank, temveč da bi šlo eh, tudi za udejanjanje predlogov v eh, praksi. Mi smo se zavezali, da bo več eh, zaposlitve, da bo več kakovostnih delovnih mest in da bo to postalo realnost. Če hočemo to doseči, pa moramo seveda eh, pripraviti ustrezna priporočila, ki jih morajo države članice udejaniti. Ampak o tem nismo slišali ničesar, niti pri komisiji. In če zdaj tu Mm, hočemo, da bo besed, bomo z besed prišli na dela, moramo nekaj narediti. To velja za kolegi, to velja za komisarje, za svet in tako dalje. In kriza, v kateri živimo, potrebuje ne samo retorične obljube, temveč dejanske obl eh, zadeve, eh, ki bi eh, bile v korist držav članic. Kriza, naprimer v Grčiji, in pa kriza na trgu delovne sile v številnih državah. In koliko komisarjev pravzaprav verjame, da je bolj enostavno ta problem reševati kratkoročno. Tu obstaja veliko število brezposelnih, ljudje, ki so pred kratkim izgubili delovno mesto in ti takšni, ki ga bodo izgubili. In zato mislim, da bi bilo pomembno tu dejansko nekaj narediti. Bom kmalo končal, gospa predsedujoča. Samo še eno vprašanje, dve temi, o katerih ste govorili. Direktiva o napotitvi delavcev. Mislim, da je dejansko pomembno, da postavimo državljane v centr, v os, eh, in bilo bi dejansko dobro, gospod komisar, če bi drugim eh, komisarjem pojasnili, kakšna je vloga parlamenta. Kaj ti, eh, mi lahko marsikaj prispevamo k eh, uspešnemu zaključku pogajanja. Mislim, da komisari in tudi svet bi morali spoznati, kaj je pomembno. To je namreč, da obstajajo opredelitve in da obstajajo določene odločitve. Hvala. Uh, gospa lynne uh, zelo pozdravljam vašo predstavitev programa. Izvajanje direktiva napotenih delavcev, to, da se osredotočimo na izvajanje ali potrebujemo več smernic za izvajanje, to se mi zdi zelo pomembno. Zadovoljna sem tudi glede predloga o pokojninah, vendar kaj pa dolgotrajna nega? Mislim, da bi tudi tu morali kaj več narediti, oziroma dolgotrajna oskrba. S komisarjem Špidlo sem veliko sodelovala in veseli me, da je bil dosežen moratori glede skenerjev za magnetno resonanco. Mislim, da bi področje zdravja in teh skenerjev za magnetno resonanco morali izključiti, kajti tukaj gre za direktivo o medicinskih pripomočkih. Imamo težave z nekaterimi primeri dikcije, recimo na področju direktive o elektromagnetnih sevanjih, naprimer. In še končno vprašanje glede mišično-skeletnih moten. Če sem prav razumela, je komisija že maja najavila dokument. Ne vidim pa, da bi se trenutno kaj dogajalo, pa tudi nobenih najav ni bilo. Namreč, da lahko kaj pričakujemo, pa tudi sami tega niste omenili v svojem nagovoru. Tako da me zanima, kje smo zdaj, kar zadeva direktivo o mišično-skeletnih boleznih. Hvala lepa, gospod komisar. Glede na to, da je toliko vprašanj Ali lahko prosim odgovarjate telegrafsko? Seveda pa prosim odgovorite na vse vprašanje. Oceniti kohezijski sklad je zelo težko na telegrafski način. Naj podarim, da to ni, to ni samo zelo pomembna politika, ampak je temeljna politika oziroma temeljni instrument za Evropsko unijo ne bi želel prehitevati stvari in prezgodaj dejati ocen, ampak moramo najprej videti, kakšno vlogo igrajo kohezijske skladi in eh, strukturni skladi v državah, ki potrebujejo ta sredstva. Kajti ta dva sklada Eh, spodbujata podjetništvo in zagotavljata postavitev bistvene infrastrukture, kar sicer ne bi bilo mogoče. Včasih eh, bi bilo zelo težko spodbujati tudi razvoj majhne infrastrukture brez pomoči iz omenjenih skladov. S komisarjem Hanom se strinjam v zvezi s tem verjetno bi morali izvajati te ocene bolj redno. Ta krok ocenevanja bi moral biti bolj dinamičen, tako da bi tisti, ki pripravljajo programe, lahko dobijo hitrejše povratne informacije. Zagotoviti je treba jasnost, nobenih nejasnosti ne sme biti tukaj. To je bistveni stebr Evropske unije. glede na to, da je bil omenjen ta finančni instrument, naj nadaljujem z drugimi vprašanji, ki se nanašajo tudi na podporo eh, pomembnim pobudam. Komisar Levandovski je danes govoril o tem v kontekstu prihodnega proračuna. In jasno je, da predlog proračuna po, povezuje finančne eh, instrumente s temi pomembnimi pobudami, tako imenovanimi flagship pobudami. Eno približno predstavo že imamo o tem, koliko sredstev bo zagotovljeno. Ampak zagotoviti moram, da bodo tiste pobude, ki spadajo v moje področje, dobile ustrezno financiranje iz eh, socialnega sklada tudi. To moramo upoštevati tudi v okviru eh, revizije proračuna, ki se eh, bo dogajala naslednji mesec. Gospodo Cerkaso bi rekel tako, zelo težko vam je odgovoriti na hitro, ampak Jasno je. Da, moramo vedeti, da so stebri Evrope 2020 stvar dogovora komisije in komisarjev. In v tem pogledu vsi podpiramo takšno agendo, ki spodbuja inkluzivno rast, ne samo trajnostno rast, in ki spodbuja tudi gospodarski in socialni razvoj Evrope. To pa se kaže ne le v okviru socialne politike in politike zaposlovanja, ampak se kaže to tudi v finančni regulativi. Komisar Barnier pripravlja kar eh, pred, precej obsežen program v zvezi s finančno eh, regulativo z namenom zagotoviti finančno stabilnost in odpraviti negotovosti v evropskem gospodarskem prostoru. Na ta način bomo olajšali novi ciklus investiranja. Brez finančne stabilnosti novega ciklusa financiranja ne moremo pričakovati in ravno tako ne moremo pričakovati robustne Eh, ga povečanja števila delovnih mest. To je zelo kompleksno področje, tukaj gre za koordinirano delovanje več komisarjev in več generalnih direktoratov. Kar zadela direktivo o delovnem času, prišli smo do kritične faze, dialog s socialnimi partnerji. In jutri bomo ponovno lahko razpravljali o nekaterih kritičnih vprašanjih na teh eh, področjih. Potrudil se bom po svojih najboljših močeh, da bodo stališča Evropskega parlamenta znana, preden bodo narejeni naslednji koraki. Ampak korake moramo delati, kajti predsednik je to obljubil in status quo v tej situaciji ni vzdržen. kar zadeva ILO, G20, eh, komisija spodbuja države članice naj ratificirajo konvencijo ILO. To je stvar držav članic in mi spremljamo, kaj se dogaja na ravni držav članic in jih spodbujamo. Ker zadeva druge vidike zakonodajnega dela o zdravju in varnosti pri delu. Na eh, dnevnem redu oziroma v programu letos smo predvideli tudi izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju. Za naslednje leto pa smo predvideli direktivo o mišično-skeletnih eh, motnjah. Ampak že letos bomo morali se osredotočati na strateške eh, cilje, kot so nove veščine za nova dela, boj proti revščini in predlog za direktivo o mišično-skeletnih predlogih bo eden od strateških predlogov in bo na vrsti v prvi polovici naslednjega leta po naših načrtih. Hvala lepa. Še gospa Lambert, pa potem pa gospa Cimer. Gospa Lambert najprej. Hvala lepa, predsednica in eh, najlepša hvala, gospod komisar. To, kar ste namignili oziroma kar smo slišali, je to, da bomo slišali kar precej napetosti in da bo kar nekaj napetosti eh, v zvezi z omenjenimi smernicami. Ne samo zaradi proračunskega primanklaja, ampak govorili ste tudi o tem, da potrebujemo močne javne službe. Eh, In svet je sam priznal, da je to bistvenega pomena za aktivno vključevanje. Kako upravljati te napetosti za to in na način, da javne službe ne bodo trpele? Kar zadeva samo strategijo EU 2020. Malo me skrbi, ko slišim, da smo še vedno v fazi, ko govorimo o rasti kot Eh, rezultatu, ne pa o rasti kot mehanizmu. In kakšni bodo indikatorji za nekatere druge stvari, eh, kot so zdržnost in trajnost. In ravno tako opazamo, da prihaja od razdvajanja med eh, rastjo in pa ustvarjanjem novih delovnih mest. Ti dve stvari nista vedno avtomatično povezani. v smernicah se govori o povečanju zaposlovanja, zelo me veseli, da se govori tudi o povečanju zelenih delovnih mest, o, eh, o skrbi. Potem je še smernica številka 4, ta govori tudi o učinkovitosti eh, uporabi virov in zmanjševanju izpustov. Eh, govorili ste tudi o močnem evropskem socialnem skladu. Kaj za vas pomeni izraz močen socialni sklad in kdo bo zagotovil, da bo res ta sklad močen? Kaj ti ponovno prihaja do renacionalizacije mnogih EU pogod in države članice vedno bolj nadzorujajo Eh, denar, niso pa vedno pripravljene zagotoviti spremljanja in nadzora. Gospa Cimer, prosim. Ich möchte Hotela bi se pridružiti svoji predgovornici, kar zadeva vprašanja. Popolnoma se z njo strinjam, hotela bi pa stvar še malo razširiti, kar zadeva Evropsko leto proti revščini. E, tu bi morali e, organizirati neko kampanjo. Ampak zdaj za enkrat pravzaprav e, to pomeni samo, da se naj družba na to navadi, ni pa nobenih konkretnih ukrepov. E, torej, nobenih ukrepov, da bi eh, se rešili revščine. V tej zvezi me seveda zanima, eh, kakšno pripravo, kaj vi, eh, komisija, v celoti mislite oziroma načrtujete, da bi na sestanku na vrhu junija eh, zahtevali tudi od predsednikov držav, da naprimer udejanijo eh, sporazum iz eh, Kömna, ona iz leta 95. Eh, to bi eh, je nam reč dožnost, da razvija strategijo proti revščini. Zvezdna kanclerka Merkel je jasno povedala, da pa je proti kakršne koli opredelitvi celja, cilja eh, revščine, ker tu gre za socialno-politično nalogo in to je na vsak način nacionalna naloga, ne pa eh, naloga na ravni EU. Mislim, da je to korak nazaj. Eh, če pogledamo to sporazum, ki je bil sklenjen že 95. leta, kako konec koncev pa naj bi to gibanje eh, doseglo nekaj pri predsednikih vlad do junija in kako boste vi eh, udejanili najavo belgijske vlade, da ko bodo prevzeli eh, predsedovanje, da se bodo borili predvsem eh, proti energetski varščini, se pravi temeljna oskrba ljudi z energijo za gretje, kuhanje in tako dalje in ali boste tu vključili tudi ustrezne ukrepe. Ali, torej, kako vi pojasnjujete to jasno najavo belgijske vlade, ali boste tudi vi spodbudili kakršne koli nove pobude in to udejanili za konkretnimi ukrepi. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj predstavniki skupin, najprej uh, gospod Tomas Mann, eno minuto 15 in neizprostna bom pri tem. Financ, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. S tem diktatom časa bom čist kratek. Hotel sem vprašati, gospod komisar, jaz vam verjamem, da vi hočete se z nami prvi pogovarjati. To vam verjamem. Ampak, če hočeš se pogovarjati, eh, če eh, rečeš, Lizbona ne funkcionira, potrebujemo nov koncept, potrebujemo čas. Čas, da bi se bolj slišal glas parlamenta. Čas, da vključite parlament v razprave o o določenih sektorjih, ne pa strategijo 2020. Mi potrebujemo e, družbo državljanov. 2020 to bi moral biti skupen koncept. Države članice so rekli, tu pa zdaj eh, komisija kar nekaj e, formulira. Mi potrebujemo sodelavce. Kaj pomeni to? Ali mislite, da kriteriji, ki so bili opredeljeni tudi borb, za borbo proti revščini, e, zadostuje? Ali mislite, da bodo države članice tu sodelovali? pričakovale. Ali pa mislite, da gre tu za umešavanje v področja, ki jih urejajo države članice? In še ena zadeva. Mislim, da potrebujemo eh, strategijo deset. Ne potrebujemo ukrepa za reindustrializacijo Evropske unije, potrebujemo eh, nove ukrepe in to bi morali udejaniti vi kot komisar. Hvala lepa, gospa Tyrinjan, potem bo komisar odgovarjal. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa, gospod eh, komisar, ker ste prišli na obisk v naš eh, odbor. Kar zadeva strategijo Evropske unije 2020, meni se zdi, da še vedno ni predvidena socialna Evropa po tej strategiji. E, pogojem za poslovanja se ne daje e, prednosti. Mislim, da bi to morali narediti. Potem smo govorili tudi o ciljih v zvezi z odpravljanjem revščine. Cilji e, na področju izobraževanja so mogoče preveč nejasni. Meni se zdi, da ste sprejeli precej zanimivih pobud, ampak moramo vedeti, soočamo se z veliko krizo, lahko pa tudi spremenimo zaradi tega svoj način gledanja. Zakaj ne bi eh, začeli z, eh, in, z razmislekom o tem, kaj narediti z 20 milijoni brezposelnih? ukrepati moramo takoj. Če ne bomo, bomo imeli ogromne eh, probleme. In še zadnje vprašanje. Eh, cilji iz prejšnjih eh, smernic so izginili. Kje so zdaj? Eh, Gospod komisar, koncept gospodarske rasti. Po mojem mnenju je ta koncept pomemben. To je cilj, ne zato, ker bi menili, da je bruto domači produkt eh, popoln indikator, da potrebujemo rast zaradi eh, rasti same, ampak eh, Če bo zagotovljena gospodarska rast v Evropi, bo Evropa izboljšala svojo konkurenčnost eh, vizavi ostalemu delu sveta in eh, bo s tem imela tudi več možnosti za več delovnih mest in za boljšo socialno vključenost. Nekateri gospodarski kazalniki, kot je BDP, so sicer nepopolni, ampak vseeno je pomembno, da spremljamo rast in eh, nova delovna mesta, da delamo s tem ciljem in to je tudi konsens v komisiji. Seveda je ta povezava težka med rastjo in eh, zaposlovanjem zlasti, je ta povezava nekoliko nejasna v zadnjem času eh, krize. Včasih smo videli neko korelacijo med eh, gospodarsko rastjo in eh, rastjo zaposlovanja, ampak letos pa te povezave ni. Mi sicer menimo, da je to samo drugačna faza, da ne gre za prelom eh, te vezi med zaposlovanjem in rastjo. Tu bomo morali uporabljati instrumente in politike iz področja varne prožnosti oziroma prožne varnosti, in bomo morali tudi izboljšati zaposljivost ljudi, tako da bomo to povezavo ponovno spostavili. Kako naj bi bil Evropski socialni sklad močan? Tu in tudi drugje govorim o krepitvi Evropskega socialnega sklada. Ne samo zato, ker menim, da bi morali imeti več denarja v tem skladu, ampak tudi zato, ker sem globoko prepričan, da lahko izboljšamo delo in samo delovanje socialnega sklada in lahko delamo hitro in lahko zagotovimo bolj učinkovito uporabo socialnega sklada, tudi z boljšo evalvacijo bi lahko zagotovili ta krok ta pozitivni krok pri uporabi sredstva iz socialnega sklada. Ravno tako menimo, da imamo lahko boljše sodelovanje z drugimi finančnimi institucijami, zato sem se srečal z predsednikom Majštatom in tudi s predsednikom EBRD, tudi s predsednikom eh, Evrop, Evropske centralne banke sem srečal za to, da bi govorili o možnih oblikah sodelovanja, tako da bi povečali finančne zmogljivosti Evropskega socialnega sklada po mojem mnenju je to resno delo. Načrtujemo konferenco junija, posvečena bo prihodnosti Evropskega socialnega sklada in prepričan sem, da bo to zanimalo tudi poslance in seveda vas bomo o tej načrtovani konferenci obvečani. Kot sem prej rekel, BDP ni popolni kazalnik, ampak ga moramo uporabljati. E, obstaja tudi tehnična razprava o kazalnikih revščine in o zmanjšanju revščine. In O tem se eh, raz, resno razpravlja v odboru za socialno eh, zaščito in tudi bilateralno. Težko je. Prve reakcije so mogoče skeptične. Prve reakcije od, iz nekaterih prestolnic kažejo, da obstaja mogoče določena nepripravljenost. Podobno kot je bilo v času reševanja finančne krize. Prve reakcije so nekoli, nekoliko zadržane zaradi pomankanja razumevanja kompleksnosti problema in tudi zaradi eh, socialne krize. Vendar pa tehnični dialog poteka, delamo z celo vrsto indikatorjev. Ne delamo samo eh, z indikatorjem, ki ste ga videli v eh, dokumentu komisije iz marca, ampak sedaj uporabljamo celo vrsto indikatorjev en kot verzijo, ki je lahko del širše rešitve. Potem pa tu še uh, eh, materialna ogroženost, material deprivation, ta se na veliko uporablja v socialnih politikah. Eh, ravno tako nameravamo šteti število gospodinstev, kjer ni nihče zaposlen. Ravno sedaj skušamo ugotoviti, kakšen bi bil najboljši odgovor na ta vprašanja. In obstaja možnost politične volje in ko bo enkrat ta politična volja izražena, nam ne preostane nič drugega, kot da najdemo najprimernejši kazalnik. Industrijska politika, o tem je govoril gospod eh, Mann, tudi to je ena od ključnih pobud v strategiji Evropa 2020 in upam, da bo to sprožilo nov dialog o vlogi industrializacije v Evropi. Upoštevale se bodo izkušnje zadnjega četrtletja, pardon, zadnje četrtine stoletja o tem, kako izkušnje v razvoju različnih industrij in komisija bo seveda upoštevala vse, kar se je dogajalo v tem sektorju. In seveda bomo tudi nakazali možnosti eh, odpiranja večjega, eh, eh, večjega števila delovnih mest. Os, de, deset odstotkov aktivne populacije je nezaposlene trenutno ker v nekaterih državah članicah je situacija kritična, eh, zlasti, ko gre za, za poslovanje mladih. Še vedno nismo v fazi, ko bi lahko rekli, da imamo socialno Evropo, ampak naš cilj je ukrepiti socialno dimenzijo evropskega modela, o tem obstaja soglasje in prepričan sem, da lahko strategija Evropa 2020 to doseže. Najlepša hvala, gospod komisar. Poznam naše člane in članice in vem, da si želijo, da tudi eh, vam omejim eh, čas za govor, torej tokrat ste zadnjič govorili tako dolgo, kot ste hoteli. Najprej gospod <laughs> Rapti. Thank you. Merci. Hvala lepa, najlepša hvala, gospa predsednica. N najlepša hvala. Upam, da boste čas, ki ga boste vzeli komisarju, dali meni. Imam štiri zelo konkretna vprašanja. Najprej se želim komisarju zahvaliti, da je ponovno med nami. Poleg tega pa se eh, zahvaljujem komisarju za dosedaj dane odgovore. Imam pa vprašanje, kako je pa z odpuščanjem delovcev? Odpuščanje. Rekli ste, da nameravate povečati število delovnih mest, ampak kot dobro veste, nekatera delovna mesta enostavno izginevajo, se izgubljajo. Drugič, izobraževanje, govorili ste New Skills for New Jobs, ehm, ampak preden pridemo do teh novih oblik usposabljanja, moramo vedeti, da imamo v šolah mlade. In za te Eh, mlade ljudi je treba poskrbeti, najprej morajo šolo uspešno dokončati. Potem je tu vprašanje revščine. To ni samo stvar, o kateri govori komisija, o kateri govori parlament, ampak o njej govori tudi eh, svet. Kaj pravi svet? Äh, Kot komisar, Evropa potrebuje strategijo za prihodnost in mi govorimo z temi smernicami o eh, politiki trga delovne sile, ki eh, ima eh, možnosti v prihodnosti. Mi teh problemov ne smemo eh, izpustiti spred oči in moramo si zastaviti ambiciozne cilje, tako da bi smernice, ki ste jih danes sprejeli, eh, nadaljevati, morali bi biti ambiciozni vsi sodelovati. Vi ste rekli, da boste vsak, za vsako ceno ustvarjali delovna mesta. Tako približno ste formulirali. Ampak zdaj je eh, za mene pomembno, da dobimo dobra delovna mesta naprimer eh, manj eh, nizkih eh, plač, manj napotenih delavcev in tako dalje in tako dalje. Torej, to so zadeve, o katerih smo že večkrat govorili. Za mene je pomembno ne samo, da enostransko gledamo, kako lahko izboljšamo položaj delavcev, temveč, da moramo poenotiti okvirne pogoje. A ste z mano strinjate, da potrebujemo okvirne e, eh, pogoje e, tudi v drugih državah članicah, da bi e, p, ba, prožno varnost lahko dodejanili. Gospa Figueredo. Muito rapidamente, aqui falou-se já muito de pobreza e eu queria acrescentar. Mi smo že zelo dosti slišali o revščini danes in hotela bi nekaj dodati trenutno in po najnovejših podatkih imamo velik odstotek odstotek prebivalstva, ki je na robu revščine. E, verjetno je e, resnično še e, e, večja, torej da podatki ne ustrezajo popolnoma. Da bi prišli iz tega položaja, spoštovane dame in gospodje, pa ne zadostuje, da se borujemo, bojujemo samo proti revščini, temveč moramo spremeniti politiko, ki nas je pripeljala v ta položaj. Kjer se soočamo z eh, dejstvom, da se kriteriji pakta o stabilnosti ne udejanjajo, ki bi se pa morali udejanjati. Torej, potrebno je investirati v socialne storitve, ki se zaenkrat eh, zmanjšujejo to seveda vodi do več brezposobnih in več revščine. Zdaj je moje vprašanje, kdaj bomo prišli na dela, kdaj bomo politiko spremenili, da bi dosegli socialno trajnost, ne pa samo finančno trajnost. Hvala lepa. Gospod Popakis, najlepša hvala, gospa predsednica. Program dela komisije predstavlja podlago, na kateri bo mogoče okrepiti konkurenčnost in socia socialno kohezijo. Nujno moramo okrepiti tudi sisteme socialne varnosti v posameznih državah članicah. Naprimer, zelo pomembno je imeti pravni okvir, ki bo urejal vprašanja zaposlovanja, pogojev dela. Vendar moramo razlikovati med samozaposlenimi in zaposlenimi. Vemo, da v sedanjem sistemu izgubljamo eh, precejšen del možnega prihodka. V programu dela ali ne bi mogoče vključili tudi to vprašanje? Ali nameravate o tem razmišljati pozneje? Gospod komisar, v petih, šestih minutah, prosim. Uh, uh, uh, ne moremo preprečiti odpuščanja. Komisija ima strategijo, da pomaga v prehodnem obdobju, tako da izboljša zaposljivost delovcev, ki so izgubili delo, da izboljša tudi eh, varnost delovnih mest instrumenti, ki jih predvidevamo in na katerih se dela, čeprav vam trenutno ne morem točno povedati, v kateri fazi smo pri prestrukturiranju teh instrumentov, ampak to bo prav gotovo vplivalo na odpuščanje, žal pa. Odpuščanje ne moremo v celoti odpraviti, to je del gospodarskega razvoja. Enostavno, določena delovna mesta izginejo, druga delovna mesta pa nastajajo. Mi želimo izboljšati trenutno ravnotežje, želimo, da se ustvari več novih delovnih mest, kot pa se jih izgubi. E, v zadnjem času je bilo žal ravno obratno, kot veste, je bila situacija predvsej huda. Kar pa zadeva mlade. Predvsem jasno je, da v strategiji Evropa 2020 poskušamo spodbujati mlade, da ostanejo v šolskem sistemu do diplome, tako da dobijo ustrezno izobrazbo in korisnejšo izobrazbo. Ne gre samo za to, da bi povečali število univerzitetnih diplomantov, čeprav je to tudi eden od glavnih ciljev, gre za to, da tudi okrepimo osnovno in srednje šolanje. In tu velja podobna logika kot pri prvem vprašanju. trudimo se po svojih najboljših močeh, da povečamo število novih delovnih mest. To sem že povedal. Kar zadeva e, smernice za zaposlovanje, dve smernici obstajata. Ena govori o kakovosti. E, Pardon, o eh, količini, to je številka sedem, Druga, eh, to je pa eh, smernica številka 8, govori pa o kakovosti in o tem, da moramo imeti na znanju sloneče gospodarstvo in da moramo izboljšati eh, delovna mesta z vedika vsebine znanja. Te stvari niso tako hodo rešene v strategiji Evropa 2020. Te flagship pobude v bistvu združujejo oba pobuda, ampak smernice rešujejo eh, ti dve vprašanji ločeno, ampak z enakim podarkom. Eh, vedno podarjamo naslednje. Ko gre za nova delovna mesta in za zmanjševanje revščine. Tu bodo eh, države članice morale pripraviti svoje lasne programe, upoštevajoč različne pogoje doma, kajti okoličine se lahko zelo razlikujejo, recimo med eh, Španijo in eh, Finsko ali Združenim kraljestvom in Romunijo. Tu bomo morali imeti prilagojene politike kjer bodo glavno vlogo odigrale države članice. Države članice morajo biti pripravljene dosegati cilje in ko bomo to uh, ugotovili, bomo ponudili tudi podporo v oblikih instrumentov Evropske unije. Ja, naš cilj je večja socialna vzdržnost, ne samo finančna in zato tako zelo podarjamo odpravljanje revščine. In te pobude vključuje tudi starejše in uh, otroke. V času belgijskega predsedovanja se bomo veliko ukvarjali z odpravljanjem revščine, zlasti, zlasti revščine med otroci. To se nam zdi ključnega pomena za socialno vzdržnost in za zaposljivost naslednje generacije. Kar pa zadeva starejše, zelena knjiga bo podlaga za širšo razpravo in potem bomo vključili še eh, druge teme, kot je ustreznost pokojnin, potem aktiviranje starejših, eh, priložnosti za poslovanje za starejše in Tu je še vprašanje socialne varnosti, to je povezano z mobilnostjo, s prenosljivostjo pokojnin, Razprave bodo prav gotovo težke in kompleksne, ampak se moramo z njimi soočiti. Okay. Alors, euh, dans le 4e, 4e groupe, monsieur... V četrti skupini Seržo Koferati gospa predsednica gospod komisar leto dva tisoč deset je leto boja proti revščini položaj se zdi se vedno bolj slabša podatki ki smo jih slišali od kolegice figerejda se nanašajo na leto dva tisoč osem realno je pričakovati da je položaj danes še bolj zahteven zanima me torej ali se vam ne zdi da bi potrebovali minimalno plačo za celotno Evropsko unijo, kar bi bil učinkovit instrument boja proti revščini. Sprašujem, ali Evropska komisija pripravlja predloge v tej smeri, kajti to, kar ste vi potrdili, je zelo ohlapno in zelo posplošeno. To, O čemer je govor o vašem dokumentu, je le malo manj kot najava dobrih namenov. Mislim, da bi potrebovali nekaj veliko bolj zavezujočega, kot je recimo minimalna plača za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Tusas. Hvala lepa, gospod Tusas. Torej, predstavitev programa komisije za leto 2010 je seveda zanimiva. Evropska unija se zaveda dejstva, da obstaja zelo dosti odnosov tudi na mednarodni ravni, jaz pa imam občutek, da marsikaj ne ustreza realnosti. E, tu pravzaprav se nekatere stvari predvidevajo, mm, določene zadeve enostavno ne držijo. E, in e, tu gre za povezavo Evropske unije, Evropskega monetarnega sklada, Romunija, Grčija. Tu se enostavno predpostavlja, da gre za nesocialne socialne ukrepe, ki mm, obeležujejo oziroma vplivajo na de, eh, življenje delavcev. Eh, tu bo zagotovo prišlo tudi do domino efekta eh, v evropskih državah in mislim, da dejansko bi morali zdaj neki narediti, dejansko moramo potegniti zaključke. Mi vemo, da je potrebno neki narediti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 želimo, da bi zakonodaja bila sprejeta hitreje. Zato predlagam. Nekaj v zvezi z antidiskriminacijsko politiko. Morda je to dobro področje za oceno vpliva, namreč področje boja proti diskriminaciji. Potem pa še pobude, imenovane flagship pobude. In tu želim omeniti ljudi s posebnimi potrebami in starejše. Kajti, če njih ne bomo vključili, rešitve ne bo. Tretje pa je vrzel, ki bi jo morali zapolniti na področju temeljnih pravic. V programu dela do leta 2020 niste omenili ljudi s posebnimi potrebami. Omenjene so ženske, omenjeni so romi,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 combaterea sărăciei, dar în același timp este... Tolito je... To leto je tudi leto, ko eh, pripravljamo podlage za trg dela v letih 2015 in 2020 v EU. Gospod komisar, naj vas opozorim na en vidik. Romunija in Bolgarija sta postali članici Evropske unije pred tremi leti. In dobro vem, da naši modeli eh, prilagajanja trgu dela niso taki kot drugje. In upam, da eh, boste razmišljali tudi o omejitvah, ki obstajajo še vedno v devetih državah članicah Evropske unije. Eh, to so omejitve, ki preprečujejo eh, vstop delavcem iz Romunije in Bolgarije. Gospod komisar, v vaših pogovorjih z državami članici, v odborih eh, komisije. Ali boste govorili tudi o teh omejitvah, kateri žrtvi sta še vedno Bolgarija in Romunija, ki sta že tri leta članice EU? Hvala lepa, gospod komisar. Povedati je treba, da je ta kriza edinstvena gospodarsko-finančna kriza. Izkušnje iz preteklih dveh let ne moremo ocenjevati kot, da bi šlo za običajne okoliščine, ko so institucije lahko normalno delovale in bi jih zato lahko potem sodili. Videli smo, kaj se je dogajalo mesec za mesecem. Nova presenečenja, novi izzivi so se pojavljali. Jasno je, da ne Evropska unija, ne nobena druga mednarodna institucija, ne nacionalne države, nihče ni bil pripravljen spopasti se s tem, čemu smo bili priča. Mislim, da je to treba upoštevati, vendar pa smo se sedaj že sprijaznili z globino te krize, pa tudi učinka v smislu izgube delovnih mest in socialnih posledic. Zaradi tega smo tudi uvedli pobude in kvantitativne cilje do leta 2020. Strinjam se s vašimi pripombami. Predvideti moramo izhod iz krize, vendar pa bo to imelo dolgoročni učinek in to bo določilo tudi socialni razvoj za naslednjih deset let. Na določenih področjih že imamo močne instrumente, po drugi strani pa na drugih področjih skupaj z državami članicami še razvijamo institucionalni okvir za prihodne obdobje. Na določenih področjih se moramo zavedati tudi, da se bo še naprej uveljavljalo načelo subsidiarnosti. To velja recimo za področje minimalnih plač. Mi seveda lahko izrazimo svoje mnenje s tem v zvezi in sam lahko vedno rečem, da kar zadeva minimalno plačo, ima to lahko pozitiven učinek, vendar pa se mi zdi, da moramo biti realistični in se zavedati, da se na tem področju državam članicam ne da nič usiliti. Glede ljudi s posebnimi potrebami in njihove povezanosti s trgom dela, to po mojem mnenju igra ključno ulogo v zaposlitni smernici glede zaposlovanja in rasti številka 7. Leta 2020 mora skupna številka značati 75 odstotkov, vendar pa imamo mm, dodelano stališče. Namreč še vedno poteka politični dialog za to, da bi potrdili celoten sklop ciljev, vendar pa se zavedamo, da nikoli ne bomo dosegli 75 odstotkov, ne da bi vključili določene skupine. To velja za ženske, to velja za vse delavce in seveda tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Imamo primere uporabe socialnega sklada za izboljšanje dostopa ljudi s posebnimi potrebami, ki ga bomo še naprej uporabljali. Kar pa zadeva boj proti diskriminaciji, moram tu sodelovati z Vivian Redding, In če bom opazil, mm, da so bili ljudje s posebnimi potrebami izpuščeni v kakem od dokumentov, bom seveda na to zelo pozoren. Prav tako sodelujemo tudi z Dunajskim inštitutom, ki ga nameravam tudi obiskati še letos. Prost pretok delavcev. Za države, ki so se pridružili leta 2004, je to bilo v glavnem odpravljeno. Vem, da večina držav še ustraja pri omejitvah za Romunijo in Bolgarijo. Naš glavni cilj je prepričati države članice, da bi uvidele koristi prostega pretoka delavcev. Če ste brali Frankfurter Allgemeine Zeitung oziroma če kaj berete članke, boste videli, da je tam govora o prehodnem dogovoru, ki bo potekal čez eno leto, torej naslednje leto. Mi bomo učinek zelo pozorno proučili in uporabili argumente za to, da prepričamo države članice, da bi tudi za Bolgarijo in Romunijo omejitve morali odpraviti, kajti iskreno povedamo, naslednje leto ko bosta Nemčija in Avstrija odpravili te prehodne določbe, ne pričakujemo nobenih resnih grožen. Hvala lepa. Gospa Kunc. Hvala lepa. Komisar, imam dve konkretne vprašanje. Eno je bolj opomin ali pa prošnja. Ko smo se pogovarjali oziroma pogajali o instrumentu za makrofinanciranje, smo del zneska odšteli od napredka. Napredek pa je eden od ukrepov za izvajanje vaše strategije. Komisija je dala pisno izjavo, da bo za proračun 2011, 2012 in 2013 pripravila predlog, da bi sredstva vrnili nazaj na področje napredka. Lepo prosim, poglejte, kaj se je dogajalo med pogajanji in kaj se bo zgodilo pri pripravi proračuna za naslednje leto. Naslednje vprašanje. Večkrat ste omenili oceno vpliva. Če želimo zmanjšati revščino, potem je eden od vplivov gotovo ta, da ugotovimo, kako bi kohezijski sklad lahko vplival na Rome v srednji in vzhodnji Evropi, pa ne samo tam. Vprašala bi vas, ali načrtujete kakšne konkretne ukrepe. Vem, da gre za občutljive podatke, vendar je to zelo pomembno. Hvala lepa, gospa Mora. Gospod komisar, vsi tu se želimo boriti proti revščini se želimo mobilizirati tudi za več delovnih mest. Podarili ste, da potrebujemo več študentov. Naj vas vprašam z vašim dovolenjem. Kaj ste predvideli? Zato da bi študenti, ki so sedaj na univerzah, dosegali boljše uspehe. 40 odstotkov jih danes zapusti univerzo brez diplome že po drugem letniku univerze. In kaj ste predvideli za boljši uspeh študentov? Kajte ta uspeh na univerzi je bistvenega pomena za njihov uspeh eh, pozneje v življenju in za njihovo vključenost v poklicno življenje. Kaj je predvidela komisija? Hvala lepa, gospa Jaslovjecka. Eh, Pani komisarž, predstavil pan. Hvala lepa. Gospa predsednica, gospod komisar. Za leto 2010 ste opisali vrsto načrtov. Vem, da je zelo težko načrtovati in, oziroma zelo lahko načrtovati in zelo težko izvajati. Sprašujem, katere instrumente in katere ukrepe nameravate postaviti na prvo mesto, zlasti kar zadeva izboljšavo izobraževalnih sistemov v državah članicah. Zanima me tudi, kakšno vlogo bo igrala odprta metoda koordinacije na področju socialne politike in katere eh, nacionalne načrte pričakujete na področju socialne integracije? Hvala lepa, gospod, gospod Han. Hvala, Äh, Sie haben die Frage der Arbeitszeitrichtlinie. Kar zadeva äh, direktivo o delovnem času, bilo je že rečeno, da se bo predelala prvo vprašanje, prva ugotovitev. Izredno pozdravljam, da ste na to temo se posvetovali z socialnimi partnerji, torej vprašanje, zakaj najpomembnejšega vprašanja opt-out ureditev niste vključili v to posvetovanje. Drugo vprašanje vprašanje. Včeraj so vas citirali, v časopisu, namreč, da e, hočete op, eh, določiti najvišji e, eh, čas dela v e, Evropi. Moja kolegica Steinruck je e, postavila vprašanje o potrebi e, ukrepov za e, izboljšanje e, delovnih pogojev, ampak mislim, meni ste na to odgovorili, vendar mi mislim, da bi morali odgovoriti tudi kolegici. E, upam, da se e, komisar spomni, na katera vprašanja mora odgovoriti. Prosim. <laughs> Uh, uh, Glede mikrofinanciranja je dobra novica ta, da v osnutku proračuna, ki ga je danes prijela komisija, najdemo zadostno rezervo. To je torej bilo upoštevano pod 1A. Tam imamo 67 milijonov evrov, ki bodo na voljo parlamentu, tako da bo izpolnjena obljuba o vračilu določene vsote. Mislim, da je bilo govora o 20 milijonih. Glede financiranja programov za Rome, o tem je bilo govora na vrhu za Rome v Kordobi pred par tedni in ugotovljeno je bilo, da Evropski socialni sklad, tudi sklad za regionalni razvoj, igrata pomembno vlogo pri podpori romski skupnosti, pri krepitvi njihovega izobraževanja. Bi pa rad poudaril dejstvo, da financiranje programov na etnični podlagi ni najboljši način. Želimo programe opredeljevati na način, ki bo vključeval tudi Rome. Mi si bomo za to prizadevali. To je vsekakor naša prioriteta in mislim, da je ta vrh, kjer sva sodelovala s komisarko Redingovo, pozdravil to sporočilo kot dobro pobudo, kot dober dokument in na tej podlagi lahko tudi podpremo nove programe za integracijo Romov. To pa je tudi del programov za zmanjšanje revščine v državah, kjer se uporablja. Tukaj govorimo še zlasti o petih državah članicah. Uh, that, uh... Par vprašanj je bilo, o katerih eh, bi moral obvestiti kolegico Vasilu, ampak vprašanje izobraževanja in usposabljanja je nedvomno tisto področje, za katerega sva oba zainteresirana. Povečanje vključenosti v visokošolsko izobraževanje izvira iz ideje, da v kriznih časih, pa tudi nasplošno, ljudje z višjo stopnjo izobrazbe imajo boljšo možnost, da ohranijo delovno mesto oziroma dobijo novo delovno mesto. Jasno je torej, da obstaja razlika med skupinami ljudmi, tistimi, ki so recimo opustili šolanje po osnovni šoli. Ti ljudje recimo so v zadnjih dveh letih imeli slabše izkušnje kot ljudje, ki so zaključili visokošolsko izobrazbo. Vsaka visoka šola oziroma univerza ne daje enako kakovostne izobrazbe, vendar pa nasplošno velja, da ljudje z visokošolsko izobrazbo imajo boljše možnosti, da ohranijo delovno mesto oziroma eh, da po obdobju brezposelnosti dobijo novo zaposlitev. Glede delovnega časa. Medijem sem že povedal in o tem so torej mediji tudi poročali, gre zato, da je še vedno smiselno ohraniti zakonodajo o delovnem času, predvsem zaradi razlogov zdravja in varnosti. Smo še v zgodni fazi posvetovanj s socialnimi partnerji in zaenkrat je še preuranjeno, da bi napovedovali kakršnekoli izide teh posvetovanj. Ne moremo še dati nobenih podrobnosti predvidenega predloga, ki naj bi bil objavljen. Tako imenovani opt-out ni bilo izredno vprašanje, vendar pa to ni vnaprej izključeno kot predmet razprave med socialnimi partnerji ali tudi s katerim koli deležnikom. Verjetno se spomnite, kaj sem povedal na svojem zaslišanju. Takrat sem dejal, da v osnovi, ko predlagamo zakonodajo, osnovni pristop ni ta, da bi predlagali nekaj, iz česar bodo države članice postopno hotele izstopiti, pač pa želimo zakonodajo, ki jo bomo lahko uveljavili v večini, če že na vseh državah članicah. Trajnost. O tem smo se že pogovarjali. Gre za delo za določen čas v primerjavi z delom za nedoločen čas. Morda lahko sedaj dopolnim svoj prejšnji odgovor. Namreč, pri mladih bi si morali prizadevati za to, da bi zmanjšali delež zaposlenih za določen čas. Mladi namreč preveč časa preživijo v obdobju po šolanju, ko še niso stalno zaposleni. In po mednarodnih primerjavah je to področje, kjer eh, lahko nedvomno podprem prošnje potem, da bi dosegli hitreje neko trajno zaposlitev. Hvala lepa, gospod komisar. Gospod Casu vam bo poslal tudi vprašanja v pisni obliki, ampak na eno od teh vprašanj ste že uh, odgovorili. Gospa Karim Adeli. Eh, Hvala lepa, gospod eh, komisar, da ste z nami. Imam več vprašanj, zelo na hitro. Uh, Najprej ste rekli, da je treba ustvarjati nova delovna mesta, zato da se borimo proti brezposelnosti. Jaz pa mislim, da je najprej treba vlagati v poklicno usposabljanje. Tu bo uh, potem mogoče uh, odpirati nova delovna mesta. Recimo uh, klimatske spremembe. Uh, Gradbeništvo je odgovorno za precejšen del, za 40 odstotkov izpustov. Zato pa moramo eh, ustrezno usposobiti arhitekte, zidarje in podobne, če želimo kaj spremeniti na tem področju. In v to je treba vlagati. To je prva stvar. Torej, odpiranje novih delovnih mest. Potrebujemo trajnostna delovna mesta s tremi pogoji ampak rast je tisto, kar vi postavljate kot pogoj. Meni pa to predstavlja problem. Ko pravite eh, rast v pogojih dela, rast pomeni tudi konkurenco, to pomeni pritisk na zaposlene, to pomeni stris na eh, delovne mesto, eh, bolesni eh, na delovne mesto, poklicne bolesti. Zato je treba tudi direktivo, bi, po kateri bi usposobljali menedžerje, da bi bili bolj prijazni s svojimi Eh, delavci. Ne, treba je nastopati drugače. Potem boj proti revščini in socialna izključenost. Brala sem veliko študij. Ugotovitve so naslednje. Bogati postajajo bogatejši, revni, revnejši. Kako boste rešili ta problem in ali boste up, eh, uporabljali štiglicove indikatorje? Gospa Markin. Gospa Markin. Pa Harkin. Hvala lepa, komisar, dobrodošli v našem odboru. Veseli me, da si prizadevate za mlade, nove veščine in znanja, kajti včasih imam občutek, da Evropska unija in nekatere države imajo toliko opravka z finančnimi ustanovami, da pravzaprav pozabljajo na navaden državljanje in delovna mesta. Sama prihajam iz države, za katero se zdi, da igra dobro v tem trenutku, vendar pa mislim, da mora Evropska unija poslati močno sporočilo, namreč, da jo skrbi za poslovanje. Strinjam se z Jean Lambert, ki je dejala, da rast ni sama sebi namen, to je mehanizem. Dejali ste, da je povezava med rastjo BDP-ja in ustvarjanjem delovnih mest. Rekli ste tudi, da je to edinstvena kriza.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 se ukvarjate z izvajanjem direktive o napotenih delavcih in to so še sodbe sodišča, ki jih je treba obravnavati. Veseli me tudi, da obravnavate zeleno knjigo o pokojninah. Strinjam se z Lezlin, to so demografske spremembe. No, eh, eh, hvala, naslednje vprašanje bo za naslednjič. Gospa Šröder in potem. Eh, ja, Ich versuch's jetzt ganz. Jaz bom eh, skušala biti čim krajša. Vem, gospod komisar, da delate na dokumentu o zaposlovanju in uh, delovnih mestih. Mene zanima, kako boste v tem dokumentu opisali transformacijski proces in kolikšne cilje ste si tu zastavili. Druga točka, še enkrat. Uh, Se vračam na vprašanje, ker sem pravkar bila v odboru za regionalni razvoj in so tam govorili o tem, da obstajajo velike kontroverze, kako naj bi izgledala prihodnost. Zato, ker hočete sključati, uporabiti e, socialni sklad za to, da e, e, tu rešite probleme, dru, za to pa pravzaprav nimate nobene pravne osnove. Ali bi nam kaj povedali o tem sporu, to bi nas zelo zanimalo. Hvala lepa. Hvala lepa. Zadnja gospa je Drevskaja. Thank you, Chair. I know my name is not easy, but you No, um, vem da moje ime ni enostavno tako da vam je še dobro šlo rada bi spregovorila o evropskem socialnem skladu in skladu za prilagajanje globalizaciji sama sem članica odbora za proračun in opažam proces ki se mi zdi skrivnosten in bi morda lahko bil zaskrbljujoč namreč ugotavljamo, da se plačilni krediti za Evropski socialni sklad uporabljajo zato, da prihaja do prenosa sredstev v Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji. Sama sem v praksi naletela na vsaj deset takih primerov. Sprašujem, zakaj se uporablja Evropski socialni sklad v ta namen? Eh, Kateri so razlogi za premajhno porabo sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Kako so na voljo ta sredstva? Če začnem pri zadnjem vprašanju, gre za tehnično vprašanje. Kot veste, je Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji precej mm, nov instrument. To je pač bil dogovor, ki ga je bilo možno doseči pred nekaj leti. Praktično lahko rečemo, da ta sklad nima lasnih sredstev za prilagajanje globalizaciji. To je nekaj, o čemer bi kazalo razmisliti. Razmišljamo, da bi sklad imel lastna sredstva iz proračuna in da bi opustili to relativno zapleteno prakso, ki zadeva financiranje tega sklada. Vendar pa je treba upoštevati tudi to, da odkar sklad deluje, je deloval ustrezno, kljub nekaterim uh, zapletenim postopkom za financiranje in kljub temu zapletenemu odnosu z Evropskim socialnim skladom, o katerem ste govorili. Glede prenosa prioritet od financiranja bank na financiranje delovnih mest. Mislim, da se to ujema. Sam običajno govorim o različnih fazah krize. Ne moremo zanikati, da je bančni sektor bilo nujno stabilizirati in sicer ga je bilo treba stabilizirati z dokapitalizacijo. Žal se vlade in mednarodne organizacije niso mogle posem izogniti, kajti sicer bi lahko prišlo do popolnega zloma. Ampak ne glede na to, mora oblikovanje delovnih mest ostati prioriteta. Komisija je to najavila v vrsti sporočil, če tudi moramo ob enem načrtovati tudi obdobje fiskalne konsolidacije. Sedaj problem ni več, da so banke bile stabilizirane z obsežnimi javnimi naložbami. Zdaj je izziv ta, kako izvajati politiko ustvarjanja delovnih mest v času, ko bo fiskalna konsolidacija eh, zelo močno prisotna, kot lahko preberete tudi v gospodarskih smernicah. Kar pa zadeva zelena delovna mesta, to je nedvomno področje, kjer smo najavili, da bo žal določeno število delovnih mest moralo izginiti, ampak nesreča bomo na področju energetike, kmetijstva, gradbeništva, avtomobilske industrije lahko ustvarili nova delovna mesta. Skratka, vrsta je panog, kjer se da delovna mesta ozeleniti z naložbami. Če se vrnem na moje pogovore z Evropsko investicijsko banko. Tu smo usklajeni in to je tudi nekaj, kar je na obzorju belgijskega predsedovanja Evropske unije namreč, da bi se osredotočili na politiko na tem področju. Skratka, to je zelo močno prisotno v našem razmišljanju in bo nedvomno prisotno tudi še v naslednjih nekaj mesecih. mentioned by mrs lynne and mrs harkin as well uh, are part of uh, Če si pogledamo razpravo, ki izvira iz zelene knjige, tukaj ne gre za vprašanje pokojnin, gre za vprašanje starejših. gre za tako imenovani demografski pakt, kjer naj bi poskrbeli tudi za delovna mesta in boljšo politiko na področju socialne oskrbe. Autonomy of the, was it about the autonomy of the ESF? Yeah. Uh, in terms of the cohesion framework okay we speak about a glede kohezijskega okvira govorimo o tem da bi evropski socialni sklad moral biti avtonomen vendar pa menimo tudi sam osebno menim da bi evropski socialni sklad ne smel biti povsem ločen od drugih instrumentov strinjam se s komisarjem hanom namreč potrebujemo nek okvir kohezijskih politik. Imamo tudi močan nabor strukturnih skladov in potrebujemo relativno avtonomnost posameznih instrumentov, kajti vsak instrument ima svoj namen. To pa zahteva konkretne vrste regulative. Vendar pa, kot rečeno, sodelujeva zelo tesno. Mislim, da sva oba zainteresirana za uspeh na tem področju. To pa seveda zahteva koordinacijo delovanja teh skladov. S popolnim ločevanjem skladov to ne bi bilo možno. Gospod komisar, najlepša hvala. Odgovorili ste na 23 vprašanj dva uh, poslanca oziroma en poslanek in ena poslanca sta frustrirana, ker nista mogla imeti priložnosti postaviti vam vprašanja. Smo že presegli čas, ki nam je bil uh, dodeljen. Zahvaljujem se vam za prisotnost. Ja, mo, ja. Mikrofon, prosim. Okay okay don't lose time don't lose time please uh, do you accept to have half a minute ne izgubljamo časa ali sprejemate to da dobite še pol minutno vprašanje gospoda derose gospod derosa pol minute in potem še gospa venkevič jute mikrofon prosim No Zanima me, sam sem mahal, kot bi se utapljal, pa meni na seznamu, kako pridajo drugi na ta seznam. Nekaj bo treba narediti, da to spremenimo. Moje vprašanje se nanaša na socialne storitve splošnega interesa. O tem sam pripravljam poročilo za ta odbor in zanima me, kakšen je vaš pristop do tega vprašanja? Kakšen je vaš predlog odzivanja na to vprašanje? Hvala lepa, odlično, gospod De Rosas. Ampak oprostite, sekretarjato, niti jaz, niti sekretarjat vas nisva videla, eh, da ste mahali. Gospa Blinkovič, jete. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Sprašujem komisarja. kako zmanjšati revščino med zaposlenimi? Kako bi lahko porabili 10 odstotkov sredstev socialnega sklada za zaposlovanje mladih? In hotela sem vas vprašati še, ali zelena knjiga, o kateri ste govorili, vključuje tudi boljšo ureditev zasebnih pokojninskih skladov. Zelo pomembno je, da bomo v prihodnje bolje obravnavali ta vprašanja. Hvala lepa, telegrafsko, gospod komisar. Zelo telegrafsko, ja, ja, ja. ja. Yes, uh, uh, paper... Ja, zelena knjiga govori tudi o tem, da je treba dobre, uh, bolje urejati zasebne pokojninske sklade. S, s komisarjem Renom sodelujeva pri tem, to je zelo pomembno vprašanje. Nisem čisto dobro razumel eh, teh 10 odstotkov, ki ste jih omenili, 30 odstotkov po naših statistikah se uporablja na en ali drug način za mlade. Torej, to ni vedno eksplicitno, ampak statistični podatki kažejo ravno to. Za kakovostno zaposlovanje pa imamo eno konkretno posebno smernico in mislim, da bomo imeli še ogromno priložnosti, da bomo o tej smernici govorili, kar pa zadeva socialne storitve splošnega interesa. Ja, razumem, kako pomembne so te storitve in zelo cenim delo gospoda Derosa. Stvar je pa v tem, sedaj smo šele v začetni fazi razmišljanja o tem, v Barceloni bo konferenca, In po tej konferenci, ki bo junija, bomo imeli obdobje za razmislek in bomo skušali ugotoviti, kako napredovati v tej smeri. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo zagotoviti kakovost in dostopnost socialnih storitev. To je zelo pomembno. Zlasti pa to, kar sem omenil že prej, Obdobje fiskalne konsolidacije, ki prihaja, je prav gotovo izziv za socialne službe in s tem v zvezi tudi za socialne storitve. Zato mislim, da bi svoje delo morali osredotočiti na ta izziv in potem bomo lahko skupaj napredovali. In želim se zahvaliti vam za to priložnost, da sem lahko z vami razpravljal in želim vam zelo eh, lep dan in pa tudi prijeten konec tedna. Najlepša hvala vam, da ste bili z nami. Upam, da boste pripravili dobro zakonodajo, saj imate že veliko prakse z našim odborom. Eh, čim eh, boste imeli kaj pomembnega, pridite k nam in bomo o tem razpravljali. Najlepša hvala. Eh, Kolegice in kolegi, predlagam, da se takoj dotaknemo točke 7 dnevnega reda. Predlagam, da točke 7 in 8 združimo, kajti gre v obeh primerih za e, vprašanje za poslovanje in socialne razsežnosti. To smo predvideli, saj je povezano s strategijo EU 2020. Jutri moramo o tem sprejeti svoje stališče. Pri tem pa moramo vedeti, da bi načeloma te točke morale biti sprejete oziroma dane v sprejem na majskem plenarnem zasedanju skupaj z drugimi elementi in eh, skupaj z drugimi eh, odbori. Kar zadeva ustni odgovor. Podpredsednica gospa Lin je predložila dva predloga sprememb, ki govorita o močnejši vključenosti Evropskega parlamenta mislim, da moramo podpreti ta dva predloga sprememb, kar pa zadeva samo resolucijo. 56 predlogov sprememb je bilo vloženih v bistvu eh, izboljšujejo rezolucijo, zlasti v tistem delu, ko govori o mladih, o invalidnih osebah eh, ali o eh, metodi dela, ki se je uporabljala do sedaj, to je odprta metoda koordinacije. Potem je pa gospa Bizoto vložila dva predloga spremen o majhnih in srednjih podjetij in pa o vajništvu. Nimam težav s temi predlogi sprememb. potem je tu še nekaj kompromisnih predlogov, ki so bili sprijeti. Gospod Kabnoh je pa, Kabnoh je dal predlog spremembe. Ta je pa bolj problematičen. Kaj gre, kaj ti pri zaposlovanju predlaga, da se ukrepi tisti del, ki govori o javnih financah poskuša tudi črtati cilj odpravljanja revščine oziroma ga nadomestiti oziroma cilj polne eh, zaposlitve želi nadomestiti s eh, ciljem vis zelo visokega nivoja zaposlitve. Jaz sem pripravljena razpravljati z vsemi kolegi o tem. Gospod Ori, imate besedo.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 Celotni postopek v zvezi s strategijo EU 2020 je ponižujoč do parlamenta. Pravice Evropskega parlamenta niso spoštovane, smo pod pritiskom in sedaj tekamo kot uh, piščanci brez glave oziroma kot kure brez glave. In, uh, morali bi sprejemati te različne odločitve, rezultat bo pa ta, da bo parlament pod pritiskom eh, rekel, kar pač bo rekel in na koncu bo kaos. Zato se načeloma ne strinjamo s pisnimi izjavami. Vidim, da ne gremo sicer čisto v to smer, ampak to sem želel povedati. Hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hotev bi, kljub temu, da spoštujem gospoda Onrija, povedati, da bi mogoče morali o tem še razmisliti. E, on ima prav, jaz se strinjam s tem, kar pravi prav ima, če pravi, da zdaj kot parlament igramo zelo čudno vlogo glede na strategijo, ki bo naslednji deset let opredeljevala Evropo. Časovnica je dejansko zelo natrpana in seveda bo dejansko težavno prido neke rešitve. Zato Če pa imamo zdaj možnost, da razpravo osredotočimo na e, zaposlovanje, potem bi morali to priložnost izkoristiti in to tudi narediti. To ne bo koristilo samo nam, poročevalki, temveč celotnemu parlamentu. Na ta način bomo zagotovili, da bodo parlament poslušali, pa tudi če gre samo za to, da evropskim inštitucijam pokažemo, da vsaka družina v Evropi ima probleme z zaposlovanjem in da ima občutek, da Evropski parlament o tem e, razmišlja. Meni ne gre samo za postopek, gre za to, da mi dejansko e, delamo tako, da nas bodo slišali tudi na področju zaposlovanja. Moram eh, povedati, da bi hotel, da eh, EPP še enkrat razmisli o svoji, eh, tem svojem stališču. Gospa Harkin, hvala lepa, gospa predsedojoča. V bistvu nimam kaj dosti dodati k temu, kar je bilo rečeno. V glavnem podpiramo z nekaterimi amandmaji, imamo nekaj problemov, Eh, Milana Kabenova, lahko pa podprem številko 15, kjer piše, da EU potrebuje o glavnem visoko eh, usposobljeno delovno eh, silo. Prosili smo za ustni predlog spremembe za predlog 9 in želili smo nadomestiti main goal za 2020 z an important goal for Europe 2020, torej glavni z pomemben Potem je še eh, predlog spremembe 32, ki vabi komisijo in svet, da vzpostavita eh, eh, jamstvo za mladino. To podpiramo, da se ponudi delo, eh, vajeništvo in tako naprej. Ampak problem imamo pa z maksimalnim obdobjem štirih mesecev brezprostelnosti. To se nam zdi pre, preskriptivno in se nam zdi, da bi utegnilo. Ut Eh, povzročiti težave državam članicam. Torej, podpiramo prvi del, ne podpiramo pa drugega, se pravi, z eno ali dvema izjemama podpiramo predloge sprememb. Hvala lepa. Ali še kdo želi besedo? Hvala lepa. V imenu zelenih. Najlepša hvala za zelo dobro poročilo. Strinjam se z gospodom Serkasom. Pomembno je, da povdarimo svoja stališča, da povdarimo stališča tega odbora. Ravno tako pa se strinjam s tem, kar je rekel gospod Orec. Stvar je bila zmedena, situacija je bila zmedena, ampak vseeno moramo ustrajati na naših stališčih. To torej podpiram. Mi zeleni smo dali 20 eh, Eh, predlogov sprememb, ampak ne zato, ker nam ne bi resolucija bila všeč, ampak smo jih dali zato, ker jim želimo toliko dodati. Ne bi se želela spuščati v podrobnosti, kar zadeva to obdobje štirih mesecev. To je dejansko sedaj v smernicah. Država, članice so se že v prejšnji fazi strinjale s štirimesečnim obdobjem, kar pomeni, da gre samo za nadaljevanje obstoječe situacije in potem ustni predlog spremembe, torej da se spremeni iz glavnega cilja v pomemben cilj, no ampak pustimo to za pozneje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ponces Jozas. Much, I... Najlepša hvala. Sedaj lahko povem tisto, kar sem želel Želim povedati, gospod Rosa, želim povedati tisto, kar sem uh, hotel reči že prej, kar zadeva pristop do predloga komisije za strategijo EU 2020. V njihovem dokumentu je tudi izjava. Za njih je platforma za odpravljanje revščine v tem, da zagotovimo tistim, ki trenutno trpijo zaradi revščine, določene koristi od rasti. Komisija torej ne vidi socialne politike kot pri eh, spevka k rasti. Podpor, eh, socialna podpora lahko pomaga pri rasti gospodarstev in to pošt, lahko pomaga k bolj pošteni ra, rasti. To sem hotel vprašati, kako zagotoviti, da bi ohranili in obranili socialne storitve splošnega pomena. Mislim, da imamo odgovornost kot odbor, da izrazimo svoje mnenje o tem, kako izboljšati strategijo 2020. Ampak tu je to temeljno vprašanje. Komisija narobe razume stvari kako bomo izvlekli iz trenutne krize. Mislim, da bi se s tem morali bolj poglobljeno ukvarjati ob eni drugi priliki, ampak komisar je rekel, da je trenutna kriza pač bila enkratna kriza. Problem je pa v tem, da milijoni evropejcev živijo v revščini in to celo življenje. V revščini so od rojstva do smrti. In kljub vsem programom, ki jih imamo, kljub vsem projektom, ki jih imamo, se nismo nič naučili in ne vemo, kako rešiti ta problem. Hvala lepa. Hvala. Kolega, ali imate v misli konkretni ustni predlog spremembe za eh, odbor jutri? Ne. Najlepša hvala za vse te prispevke, gospa Turinen. Še enkrat bom povedala, kar sem povedala prej. Predlogi sprememb se mi zdijo izboljšava in jih nameravam podpreti. Želim odgovoriti gospodu Orju. Razumem, kaj ga skrbi. Vaša zaskrbljenost je seveda povezana z usodo vašega poročila, ki je zakonodajno poročilo in eh, na, to je tudi zelo pomembno poročilo za naš odbor. Tako kot vi ste tudi mi povdarili, da smo sprejeli pobudo, ki temu parlamentu omogoča, da v dobrih pogojih ali vsaj v manj slabih pogojih prispeva k oblikovanju smernic za zaposlovanje. S koordinatorji smo se pogovarjali dvakrat in izkazalo se je, da je trenutna mehanika, ki deluje v tem parlamentu letos, no to je strateško leto, glede na to, da sprejemamo strategijo. Skratka, dobili smo občutek, da eh, delamo v cikcaku eh, na raznih konferencah predsednicah smo sprejeli določeno časovnico in potem določeno metodo dela, ampak na začetku je bilo veliko zmede, ni bilo komisije, potem je komisija bila, potem so bili drugi cili in mislim, da smo se slabo pripravili. Priznajmo si to. Slabo smo se pripravili na eh, to, da bi prav oblikovali svojo vlogo, eh, svoje stališče do strategije 2020. Kot odbor za zaposlovanje bi morali znati povedati svoje stališče na najboljši možni način. Svoje stališče do predloga za strategijo 2020. Komisija sedaj eh, se obnaša, kot da bi bilo že vse narejeno. In še zaključek. Če vidimo, kakšna je realnost, moramo ugotoviti, kaj bo najbolj učinkovito, tudi če to ne bo naše stališče. Na začetku so bila stališča različna, ampak sedaj je bilo dogovorjeno, da kot odbor pripravimo ustna vprašanja, potem pa rezolucijo. Ta Resolucija seveda ni idealna, to seveda ni najboljši možni postopek. Vseeno pa nam omogoča pri tistih vprašanjih, ki so pomembna tudi za vaše poročilo, nam omogoča, da bomo pov, povedali svoje mnenje o tistih vprašanjih, s katerimi želimo razpravljati, eh, o katerih želimo eh, razpravljati s komisarjem. Recimo, to je vprašanje revščine, zaposlovanja mladih. Meni se zdi škoda, da se Evropska ljudska stranka temu pristopu ne more pridružiti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 Problem je ta, mene skrbi, da se bo ta praksa nadaljevala. Ta eh, situacija ni eh, nenavadna. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe eh, začenjamo čutiti prostor, ki ga imamo, začenjamo čutiti svoja pooblastila in to velja za svet, za komisijo in za Evropski parlament. Če si bo Evropski parlament dovolil, da ga spravijo na stranski tir, potem se bo ta ista praksa nadaljevala tudi v prihodnje. Zato se čisto načeloma ne strinjam s prakso eh, ki smo ji bili priča, da se nam odločitve kar tako na hitro predstavijo, Eh, brez pravega razgovora, brez prave razprave s svetom in komisijo. Nimam problema s samim besedilom. Besedilo je kar v redu, ampak mene bolj skrbi eh, to čisto iz načelnega razloga. Ja, vas razumem. Mislim, da je postopek, ki smo ga začeli na ravni predsednikov odborov, torej, mislim, da nam to omogoča, da sodelujemo vsaj pri enem vidiku te strategije, ampak se strinjam z vami, moramo biti bolj odločni. S tem bom zaključila to točko na dnevnem redu. Glasovanje bo jutri. Zelo na hitro beseda o mnenju, ki ga moramo dati odboru INTA o družbeni odgovornosti podjetij v mednarodnih trgovinskih sporazumih na začetku bi, eh, oziroma morali bi bili glasovati jutri, ampak glasovanje je odloženo, kajti eh, poročevalec niti ni predložil svojega besedila, zato je tudi neumno glasovati v takšnem besedilu. Eh, pogovarjala sem se z poročevalcem v Senti. z veseljem predstavljam. Amandmaje, ki so bili vloženi, v glavnem so predlogi sprememb zelo konstruktivni in grejo v smislu predloga rezolucije. Avtorjem različnih predlogov sprememb eh, bom predstavila nekaj kompromisov oziroma sprememb. O tem bomo lahko razpravljali 4. maja. Ena točka pa je, ki je politično občutljiva, to je pa vprašanje, ali obstajajo dobre prakse na področju družbene odgovornosti podjetij. Kajti te norme, te standarde, te dobre prakse bi lahko vključili v zakonodajo, tako da bi ustvarili enake pogoje za vse in da bi tudi okrepili težo, da bi povečali težo teh standardov. Vem, da je nekaj podjetij, ki se vedajo kot družbeno odgovorna podjetja. Verjetno bi našli tudi podjetja, ki delujejo čisto drugače, ki eh, so bolj privržene voluntarističnemu pristopu na tem področju. Ampak meni se zdi, da smo sedaj v fazi, ko lahko naredimo ta korak toliko sem vam želela povedati o teh 50 predlogih sprememb, ki so bili vloženi. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala. Mislim, da ni bila predvidena razprava. Mislim pa, da v vsakem primeru potrebujemo družbeno odgovornost. To je pomembno za posameznike, pa tudi za družbe, za katere delajo. Mednarodni trgovinski sporazumi vplivajo na vrsto ljudi. Družbe moramo spodbujati, da bodo aktivno zavezane in da bodo delovali kot aktivni akteri. Vendar pa te socialne odgovornosti, ki jo imajo, ne smemo urejati zakonodajo. Zdi se mi, da je najbolje, če družbe vodijo predani ljudje, ki prevzemajo odgovornost. Ne smemo preveč obremenjevati družb s še več zakonodaje. Nedavno sem se srečala z mnogimi družbami, z mnogimi podjetji, ki na to gledajo kot na veliko grožnjo, zlasti v času krize. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da skušamo spodbujati te dejavnosti in te razsežnosti vključevati v mednarodne sporazume, vendar pa tega ne smemo dodajati bremenu, ki ga že tako ali tako nosijo v tem trenutku podjetja. Ljudi in družbe ustvarjajo socialno partnerstvo v družbi in te odgovornosti ni mogoče odpraviti na nekakršen način kajti mislim, da to ustvarja zelo pozitiven pogled, pa tudi zelo konstruktivno družbo. Zato moramo biti zelo previdni pri naših predlogih. Moji predlogi sprememb gredo v opisano smer in podpiram tudi to, kar je povedala gospa predsednica. Hvala. Merci. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Glede družbene odgovornosti podjetij naj povem, da sem sodeloval skupaj z odborom za razvoj in trgovino na zaslišanju oziroma izmenjavi mnen glede dela otrok in odgovornosti družbe. Skratka, želim povedati, da je na tem, na tej razpravi bilo poudarjeno to, kako dosti je meril za spremljanje in ugotavljanje, ali se spoštujejo merila mednarodne organizacije ILO. Večino teh meril so postavile nevladne organizacije in eden odgovornikov je dejal, da potrebujemo standardizacijo teh meril in da bi morali podjetja prisiliti, da vsaj resno jemljajo svojo družbeno odgovornost. Kako bo to draženo je drugo vprašanje. Ampak po mojem je ena od pomembnih tem ta, da mnoga velika podjetja jemljajo družbeno odgovornost kot orodje za trženje, ne pa zato, da bi se etično lotevali poslovanja. Če hočemo, da bodo ljudje odgovorni v multinacionalkah, potem ne zadošča, da se imenuje nekoga na nižji menedžerski ravni in potem pričakujemo, da bodo vodilni v družbi poslušali tega posameznika, ki pravzaprav nima nobenih pristojnosti, da opozori na določene stvari. Ljudje na samem vrhu bi se morali lotiti tega. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Nihče? Zahvaljujem se vam za razpravo, zahvaljujem se vam tudi za vzdušje, v katerem ste sodelovali v razpravi. Upam, da bomo dosegli dogovor na našem sestanku 4. maja, sicer bomo pa glasovali. To je zelo pomembno vprašanje, kaj te Sam koncept socialne odgovornosti se šele razvija. Šele 2. junija bomo glasovali o tem, glede na časovnico komisije in upam, da bomo imeli osnutek poročila od eh, predstojnega odbora. Sedaj bomo govorili o relativno podobnih temah. Razpravljali bomo o predlogih sprememb to, in o kompromisnih predlogih sprememb na eh, poročilo našega kolega Richarda Hewita tudi za komisijo INTA in sicer govori eh, njegovo poročilo o človekovih pravicah, socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih. To je poročilo na lastno pobudo odbora INTA. Gospod Hjueti, imate besedo. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Na zadnji izmenjavi mnen smo imeli predloge sprememb, tako da ne bom ponavljal razprave, ki smo jo že imeli takrat in ne bom škol, šel skozi vse predloge sprememb. Sem pa seveda več kot pripravljen odgovoriti na vse vprašanja kolegov, ki so dali predloge sprememb. Glede kompromisnih predlogov sprememb, štiri različne kompromise imamo, ki jih imate na svojih klopih. Ne vem, če je kolega Higgins v dvorani, ampak prizadevala sva si, ne želim ga kritizirati, ampak na nekaterih točkah ni bilo možno doseči kompromisa, s katerim bi bila oba zadovoljna. Kot eh, pripravljalec mnenja sem poskusil pripraviti kompromise, ki odražajo večino odbora. V celoti se z gospodom Higginsom nisem mogel strinjati, sicer ga spoštujem, ampak njegovih predlogov sprememb nisem mogel v celoti upoštevati. Jih pa lahko vloži, seveda. Glede predlogov sprememb, ki vam jih predlagam. Kompromis ena se nanaša na prvi odstavek, poštena trgovina. Gospa Fontanje in gospod Bidegan. sta dala nekatere predloge. Recimo tudi ponazoritev, kaj pomeni poštena trgovina v državah v razvoju. Potem peti odstavek govori o trajnosti in o ceni učinka. Gospa Harkin je tukaj bila zelo, zelo koristna. In če tudi širša latinsko-ameriška regija ni regija, ki bi jo sam vključil, ker gre za zelo veliko regijo, pa sem v duhu sodelovanja kljub se samo vključil v to področje in s tem smo pač razširili geografsko območje in to ni ena posamezna država. Mislim, da kompromis še vedno ohranja osnovno idejo. Šesti odstavek govori o kontekstu gospodarskih težav, kako je to vplivalo na to razpravo. In tukaj vidite ponazoritev v zvezi s tako imenovanimi offshore družbami. Z gospo Harkin sva omenila tudi načelo sorazmernosti v primerjavi z boljšim dostopom do trga. Tu sva skupaj podprla kompromis. In ne nazadnje, sedmi ostavek govori o trgovinskih sporazumih, kjer govorimo o procesu, ki ga je začela gospa Merklova. In tudi moja kolegica je bila na več sestankih danes popovda, ne vem, kam bo šla sedaj. Prepričan sem, da je tudi ona zadovoljna, da smo vključili vprašanja naložb, kar je vključeno tudi v pogodbi. Glede na to, kako malo časa je in koliko dela smo že opravili, ne želim ponavljati izmenjave mnen, ki smo jo imeli zadnjič, bom pa kot rečeno z veseljem odgovoril na vsa vprašanja ali pripombe kolegov. Gospodu Kaslerju in ljudski stranki želim povedati tam, ker ste predlagali črtanje. Upam, da boste ponovno razmislili. Mislim, da bi bilo, če milo rečem, težko črtati celoten odstavek. Morda bi lahko razmislili o tem, da bi umaknili ta predlog spremembe, kajti razen tega imamo zelo konstruktivno in uravnoteženo besedilo. Hvala lepa.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 kar pomeni, da bo verjetno potekalo glasovanje v dobrih okoliščinah, v dobrih pogojih eh, jutri od 11. naprej. Eh, nadaljevali bomo še jutri popovdne in želimo zelo prijeten večer.